Dobar dan vsem. Prosim, sedite na svoje mesta, da bomo lahko začeli kar takoj z našim delom. Kot vedno moramo spoštovati naš dnevni red, kajti ob 12. uri se nam bo pridružil komisar Oettinger. Torej prosim, da se držite časa, ki nam je na voljo. Danes eh, bomo imeli zelo, zelo pomembno razpravo o majhnih in srednje velikih podjetjih. V našem odboru se veliko ukvarjamo z to temo. Vemo, kako zelo pomembna so za nas majhna in srednje velika podjetja. Zato bo današnje eh, dopoldne odlična priložnost, da poglobimo naše znanje o tej temi. Besedo bom kar tako dala kolegu Rubigu. Na voljo bo imel 10 minut. Oziroma zdaj bom besedo dala kar Aleksandru Lau. Izvolite. Eh, ja. Hvala lepa, gospa predsedujoča, govoril bom nemško, spoštovane gospe in gospodje, spoštovane poslanci Evropskega parlamenta. Pred seboj imam uro, ki strogo kaže en čas, tako da se bom poskušal držati odmerjenega časa 10 minut. Poročal bom tudi iz praktičnega dela. Enterprise Europe Network iz Bavarske. Vidimo, da morajo biti ti programi za pomoč meniki za povečanje konkurenčnosti Evropske unije, sploh v časih proračunske krize, finančne krize. V tem času so MSP-ji hrbtenica ekonomije. Tukaj imamo seveda tudi obzorje 2020. Še posebej pomena pa je današnja tema, to je program Kozme. Iz praktične izkušenj bavarskega mreže, v katerem je deset partnerjev, šest zbornic in ostale organizacije. Trije partnerji so tudi iz območja inovacij in raziskav, inovacije in raziskave, kot tudi internacionalizacija na področju MSP-jev ter podpora podjetij so pri nas združeni. To tudi sodi skupaj v koherenten program ki si ga želimo tudi v prihodnje po letu 2014, ko gre za omrežje EEN od leta 2015 naprej. Storitve, ki jih trenutno ponujamo v naši mreži, potekajo v obeh smerih, raziskave, inovacije, kot tudi internacionalizacija. Najbolj inovativna podjetja so najbolj aktivna tudi v tujini. Enterprise Your Network eh, Bavarska ima tudi zelo dobro reputacijo, ne samo pri podjetjih, temveč tudi pri politiki in upravi. Zato je Bavarska ustanovila 18 inovacijskih eh, grozdov, s katerimi sodelujemo. V vsakem takšnem grozdu se ukvarja tudi z temo internacionalizacije. Ni mi treba skrivati, da imamo na Bavarskem zelo harmonično in zaupno sodelovanje vseh eh, partnerjev v omrežju. V obzorju 2020 eh, se piše prihodnost eh, programa odločilnega pomena za MSP-je, to je tehnološki transfer, ostaja v programu COSME, tudi to je nekaj, kar si želimo. Ne želimo si izgub zaradi trend, tudi če se bodo pristojnosti pri generalnem direktoratu eh, podali, predali v druge roke. Razlike pri izvajanju si v praksi ne moremo privoščiti. EEN obremenjuje to, da partnerji in podjetja ne vedo, ko dobiva informacije iz različnih virov in različni viri zadeve financirajo in upravljajo. Torej ne vedo, kdo je v končni fazi njihov partner in to je za nas zelo pomembno in uh, temu se je treba v prihodnosti izogibati. Ähm, to je treba imati resno in ne eh, priznati ni dovolj, da politika samo nekaj govori. Iz tega izhaja tudi vprašanje proračunske opremljenosti programov. Vprašanje ni cela 24 odstotkov večletnega finančnega okvira za aktivnosti v okviru kozme predstavlja zelo vprašljivo eh, načelo, sploh če pomislimo na aktivnosti Enterprise Europe. Ja, tukaj imamo nič cela, nič štiri odstotni delež eh, za delo našega mrežja, zato se sprašujemo, a je resnično v spredju spodbujanje eh, MSP-ev, kar zadeva same aktivnosti in možnosti financiranja za mala in srednja podjetja to je naša naloga prihodnosti. Tukaj se ne bi spuščal v, prihod, v podrobnosti. Eurošomrat je naša krovna organizacija, ki je prav tako podala nadaljne informacije glede tega. Za nas eh, je na lokalni ravni pomembno ohranjati regionalne aktivnosti, organizacija okroglih mis z regionalnimi združenji za spodbujanje MSP. To mora ostati ključna naloga našega omrežja. Ne sme se zgoditi, da bi to upravljal Brusel. Garancije za kredite, tudi to je dobra naloga, ki jo bo potrebno natančno opredeliti v podrobnostih kajti MSP-je ne podpirajo samo banke, ki znajo uporabljati te instrumente, zato se bo treba pogledati, kako bo do te garancije delovale v prihodnosti. Ko gre za nasledstvo podjetij, tudi to temo poznamo v zbornicah, gre za zelo občutljivo temo, ki ne temli samo na vprašanju financiranja, ampak zahteva tudi določen odnos eh, zaupnosti in zaupanja, ki ga bo treba v prihodnje zagotavljati. Za nas je še posebej pomembna internacionalizacija, poleg inovacije, raziskav in financiranja. To je zelo pomemben stebr eh, programa tudi tukaj so najpomembnejši trgi za MSP enotranji, trge za Evropsko unijo, to ni tujina, za MSP je pa to je tujina in najpomembnejši ciljni trg za Bavarsko je to naprimer Avstrija. In včasih so ovire v sosednjih trgih znotraj Evropske unije bistveno eh, večje kot eh, pri podjetjih, ki se ukvarja z izvozom eh, storitev ali proizvodov v tretje trge trge tretjih držav. Tudi tukaj se bo postavljalo vprašanje, kdo bo kaj počel v prihodnosti. Ne smemo ustvarjati novih struktur in ustvarjati nove konkurence do že uveljavljenih instrumentov in eh, ustanov, naprimer bilateralnih zbornic. Konkurence je torej temu, kar zdaj že obstaja. To je pomembna naloga, ki jo moramo izpolniti v prihodnje. Tukaj ne smemo imeti različna tolmačenja posameznih generalnih direktoratov. Enterprise Europe je ena od osnovnih eh, nosilnih struktur spodbujanja malih in srednjih podjetij, saj se podjetjem posveča na mestu samem. Zato je treba tudi pri vprašanju internacionalizacije upoštevati, kaj se dogaja v podjetjih. Treba je podjetjem ponuditi eh, svetovanje, ponuditi prireditve na kraju, kjer delujejo. In tukaj bo eh, škatla z urodjem, ki že obstaja z presojo vplivov in eh, določenim kazalnikov, zelo pomembna. S tem se ne strinjamo, ker je tukaj veliko poudarka na zunanjem videzu in zato se nam zdi, da bi bilo bolje, da uporabimo praktične številke o podjetjih, ki jih imamo iz praktičnega dela z podjetji. Ta partnerstva niso najboljši indikator za zagotavljanje dobrega svetovanja MSP-jem. Tukaj nekaj pozitivnih eh, pristopov, sploh kar zadeva eh, novo pogodbeno obdobje eh, omrežja EEN za 2013 in 2014 tudi tukaj bi si želeli vključitev v novo mrežo. Tukaj tudi naša želja, da bi ustregli MSP-jem in ne zadeve oblikovali čim bolj praktično in realistično. To ne velja samo za mala in srednja podjetja, ki delujejo v tujini, ampak to deluje tudi To velja tudi za nas, ki svetujemo malim in srednjim podjetjem. Upam, da sem se držal časa, veselim se že nadaljne razprave. Tri teme, ki jih bomo danes obravnavali, se prepletajo, zato se vam se enkrat zasvaljujem za pozornost in se že veselim nadaljne razprave z vami. Na koncu pa bi vas še opozoril na to, da k programu Kozme sodi tudi aktualni dokument eh, stališč, ki ga imamo danes eh, tukaj. Lahko pa dobite eh, moje predavanje tudi preko vašega sekretarjata. Hvala lepa za enkrat. Hvala lepa za vaš prispevek. Hvala lepa tudi, da ste se držali časa, ki vam je bil na voljo. Sedaj pa je z nami Alessandro Spado, predsednik Inuhova iz eh, gospodarske zbornice v Milano. Izvolite. Hvala lepa. Dobar dan vsem. Sem član gospodarske zbornice v Milano in predsednik eh, InnoHuba, ki se ukvarja predvsem z inovacijami. In V svojem prispevku danes bom govoril ne toliko o svoji vlogi podjetnika, sem namreč tudi podjetnik, ki ima podjetje na območju Milana, ampak eh, tudi o vlogi predsednika Inuhaba. Torej povezal bom svoje praktične izkušnje podjetnika z eh, temami, s katerimi se ukvarjamo v gospodarski zbornici in v Inuhabu. stališče gospodarske zbornice v Milano je povsem v skladu z programom, eh, ki ga danes obravnavamo. To je prvo, kar sem želel danes izpostaviti in zelo se osredotočamo tudi na program Kozme. Ta program je zelo pomemben, če želimo okrepiti konkurenčnost v majhnih in srednje velikih podjetjih. In če želimo zares okrepiti konkurenčnost, potem moramo poskrbeti tudi za ustrezno proračunsko podporo. Kaj ti trenutni proračun po našem mnenju ne zadostuje za ambiciozne projekte, ki smo si jih zastavili na tem področju. Majhna in srednje velika podjetja v teh letih preživljajo zelo težavno obdobje. Srečujejo se eh, z konkurenco predvsem iz azijskih držav in zaradi tega potrebujejo pomoč iz evropskih programov. Eh, ta pomoč je v tem trenutku ključnega pomena. Zaradi tega moramo poskrbeti za boljšo dostopnost eh, financiranja in eh, tudi za več možnosti financiranja za majhna in srednje velika podjetja. Zavedati se moramo, da so med majhnimi in srednjimi velikimi podjetji, da, da veliko večino predstavljajo mikropodjetja. Recimo na območju Milana je skoraj 93 odstotkov podjetij z manj kot desetimi zaposlenimi. Torej, se moramo zavedati, da je potrebno poskrbeti tudi za praktičnost eh, pri zagotavljanju finančne pomoči. Tukaj je potrebno seveda tudi sodelovanje z finančnimi institucijami in eh, tukaj mora pomembno vlogo odigrati Evropska unija. Veliko je namreč programov, kjer je predvideno evropsko financiranje, ampak eh, banke svojega dela ne upravljajo tako, kot bi morali, tako da je potrebna večja sinergija med eh, Evropsko unijo, njenim delovanjem in pa eh, bankami. Zavedati se je potrebno tudi, kakšna eh, je definicija majhnih in srednje velikih podjetij. V zadnjih 15-20 letih se moramo zavedati, da se je eh, cena, um, cena naravnih virov skoraj da potrojila in zaradi tega se moramo zavedati, da je donos majhnih in srednje velikih podjetij precej manjši kot v preteklosti. Naj vam dam praktičen primer. Imam 160 eh, zaposlenih in uh, naš, um, naši stroški oziroma naš dobiček znaša 70 tisoč evrov. In pri tem se morate zavedati, da večji del predstavljajo stroški za naravne vire. In e, to se mi zdi v tem trenutku zelo pomembno. Druga točka, na katero se je potrebno osredotočiti in kjer je potrebna boljša definicija v okviru programa COSME, je uh, kako lahko ustrezno podpremo majhna in srednje velika podjetja, kajti o tem se premalo govori. Z tega vidika so moje izkušnje takšne, da se je potrebno zauzemati za združevanje podjetij, za omrežja podjetij. Skušati moramo povezati podjetja ali pa pripraviti majhne in srednje velika podjetja do tega, da bodo pripravljena sodelovati v skupnih projektih. Naj omenim projekt, ki je bil predstavljen v Italiji pred nekaj leti. Gre za projekt Industrija 2015, ki predvideva sodelovanje med eh, velikimi podjetji, med majhnimi in srednje velikimi podjetji, med mikropodjetji in pa raziskovalnimi centri. In to je samo en primer, ki ga je potrebno proučiti in ga morda tudi ponovno predlagati, kajti na ta način lahko bolje ovrednotimo vse investicije. Namreč investicije morajo tudi obredit, obroditi sadove in pri tem je potrebno upoštevati tudi realistično situacijo v tem trenutku. Kar zadeva vlogo gospodarske zbornice v programu za majhne in srednje velika podjetja, moram povedati, da je da je več kot 200 tisoč oseb sodelovalo v različnih programih in uh, kasneje so sodelovali tudi pri oceni teh programov. Torej, gre tukaj za okrepljeno upravljanje, v katerega želimo vključiti tudi vse deležnike kot uh, recimo eh, različne obrtniške zbornice, predstavnike majhnih in srednje velikih podjetij in tako naprej. Pomembno je, da povežemo eh, tako komercialno plat, kakor tudi raziskovalno plat. Torej je potrebno sodelovanje z univerzami, z raziskovalnimi centri in z znanstvenimi inštitucijami. Gre namreč za razvoj tehnologije. Naslednja pomembna točka, ki je izpostavil že kolega, je, da je potrebno investicije namenjati inovacijam, kajti inovacije lahko poskrbijo za to, da bodo naša podjetja konkurenčna v primerjavi, v primerjavi z gospodarstvi v spano. Potrebne torej tehnološki razvoj, potrebne so inovacije, vendar pa je potrebno tudi na inovacije gledati z veliko širšega vidika. To je zelo pomembno, kaj ti v nasprotnem primeru bi izpustili pomemben del podjetij, predvsem tista podjetja, ki so dejavna v terciarnem sektorju. Gospodarska zbornica pa tudi InnoHub sta si vedno eh, prizadevala uspodbujati grozde. V preteklem obdobju smo se osredotočili tudi na dizajn, to je bilo zelo pomembno na območju Milana, poleg tega pa smo uh, podpirali nova uh, področja, kot recimo nanotehnologijo, biotehnologijo in tako naprej. Podpirali smo raziskave na tem področju in to je bila pomembna naloga gospodarske zbornice v Milano in mislim, da je lahko tudi pomembno gonilo za izvajanje aktivnosti v okviru programa Kozme. Naslednja točka, ki sem jo že omenil, je, da moramo optimizirati omrežja, kajti potrebno je doseči kritično maso. Brez kritične mase bo financiranje Evropske unije predstavljalo le kapljico v morje. Zavedati se moramo, tudi, da smo v obdobju internacionalizacije podjetij. To podjetjem omogoča, da presežejo meje lastne države. In to je potrebno uspodbujati. Zato je tudi potrebno spodbujati povezovanje med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Predvsem pa je pomembno, da podpremo tista podjetja, ki se osredotočajo na izvoz. Za rast eh, v državah Evropske unije bomo lahko poskrbeli le na ta način, da bomo ulagali v države, kjer je razvoj še možen. In nažalost je to eh, sedaj na drugih koncih sveta. Hvala lepa. <clears throat> Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za to, da ste spostovali čas za govor. Sedaj pa bom dala tri minute poročevalcu, gospodu Rubigu. Zelo malo imamo navreč časa za razpravo danes do podne. Izvolite. Jo, ja, Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi obema referentoma, ki sta zelo dobro predstavila, zakaj gre programi rasti potrebuje tudi nove okvirne pogoje, zato smo na evropski ravni zelo pozorni. Veliko je zahtev po denarju, po prerasporeditvi davkov, po novih možnostih financiranja. Ostati moramo pri načelu, da, moram, da najprej ne smemo jemati malim srednjim podjetjem stran denarja, potem jim ga ne bo treba kasneje dajati predvsem tvegan kapital v podjetjih je premajhen, zato ker imamo davčne sisteme, ki tistim, ki se spuščajo v tveganja, tistim, ki veliko počnejo, prezgodaj jemljemo denar in potem poskušamo popraviti to, kar smo naredili s tem, da smo jim denar odvzeli. To je posebej pomembno. Če želimo ustvariti nova delovna mesta, moramo malim in srednjim podjetjem denar pustiti ne pa jim ga imati. Pri amortizaciji, naprimer pri odpisih, imamo med, tudi predmete majhne vrednosti od 3 do 500 evrov, pri katerih je eh, tri, treba eh, odvesti davek. To vrednost bi morali povišati na 5000 evrov. Z komisarjem bi se morali pogovarjati o možnostih ustavljanja ustvarjanja najboljše prakse, glede tega, kako čim bolje podpirati in spodbujati mala in srednja podjetja z ugodnim obdavčevanjem. V Združenih Emiratih imajo svobodne cone, v katerih imajo nično stopnjo eh, dohodnine, eh, davka na dobiček, tam nastaje nova podjetja, novi, novi centri, izvozni centri. Zato je pomembno, da obdavčitev prenesemo iz proizvodnje v konzum, tam, kjer se porabljajo eh, predmeti in tudi energija, tam morajo biti obračunani tudi davki. Tako bomo zagotovili, da bodo mala srednja podjetja lahko plačevala dobre plače in zato si moramo pogledati, kako bodo banke sprijele nove instrumentarje Evropske unije. In tukaj vidimo, da so uh, velike banke v konkurenci z regionalnimi bankami zaradi tega, ker dobivajo zelo ugodne kredite oziroma tile Te regionalne združenja ponujejo ugodne kredite, banke pa želijo prodati svoje proizvode in seveda morajo pri tem tudi ustrezno zaslužiti, zato da zadovolijo pogojem glede lastnega kapitala. Na ta način imamo na voljo dovolj konkurenčnih instrumentov Torej bi bilo dobro premisliti, ali ne bi eh, zadevo obrnili tako kot pri Evoriki, kjer smo programe za spodbudo oblikovali tako, da smo imeli okvirni program z večjimi vsotami. Eh, ta program se je s pogodbo sklenil v okviru zasebno-javnega partnerstva. Treba se je pogledati, kakšne možnosti že obstajajo eh, na trgu te partnerje. Te partnerje treba vključiti ali pa ustvarimo druge možnosti za to, da banke in mala in srednja podjetja skupaj spravimo na borzo, kar bo povedal tudi kolega iz Avstrije, tako da tiste, ki se želijo odležiti pri dobičko, pa tudi pri tveganjem, vključimo v udeležbo pri podjetjih, tako pri dobičko, kot tudi pri tveganjem pri eh, tveganjem. In eh, v tem okviru bi morali oblikovati tudi pravne možnosti. Hvala lepa. Grazie, parola. Najlepša hvala. Besedo ima kolega Krojcman, ki je ravno tako poročevalec. Hvala lepa, gospa predsednica. Omejiti se bom moral na nekaj vprašanj za gospoda Lava, naprimer imate to evropsko mrežo, ki deluje v okviru trgovinske zbornice na Bavarskem. Slišali pa smo tudi, da mala in srednja podjetja bogosto, se pogosto srečujejo z nekim pragom, eh, preden eh, podajo neko prošnjo, nek zahteve, ko pa se enkrat prijavijo z, v enega od programov spodbud, potem to počnejo večkrat. Zato moje vprašanje. V svojem prispevku ste dejali, da moramo premostiti ta prag eh, administracije? Kakšne konkretne primere imate iz prakse za nas kot poročevalce v okviru programa Kozme? To velja za male in srednje podjetja, tudi mikropodjetja, tako da bi eh, programi postali bolj privlačni za nje. Omenjali ste garancije, eh, ki so pri 150 tisoč evrov, predlagali ste 500 tisoč eh, evrov, imamo pa tudi omejitve pri garancijah eh, v okviru programa Kozme do 150 tisoč, a ne bi bilo mogoče narediti tako, da bi povečali garancijsko soto pri bankah, to bi bila alternativa. Gre za jamstva. v nasprotju z vsoto, ki se daje. Tukaj imamo denarja, ki se ponuja. To sta dve možnosti. Sam sem imel občutek, ko sem bil na neki prireditvi v Hesnu, tam smo imeli predsednike obrtne zbornice. Pomembno bi bilo zadeve bolje predstaviti tudi v okviru industrijskih in trgovinskih zbornic, kakšne možnosti vidite za to? Pritoževali ste se in eh, tukaj se strinjam z vami, da so sredstva eh, v okviru kozme majhna ali lahko tudi SMI dobijo denar iz obzore 2020, če so inovativno. Vprašanje pa je, kaj je inovativnost in tukaj moramo razmisliti, kako lahko iz obzore 2020, eh, kjer gre za tehnološke transferje kar bo pomembna tema v prihodnosti, kako lahko vodimo podjetje naprej, če lastniki nimajo otrok, naprimer, kar ste omenjali tudi v eh, vaši predstavitvi, kako zagotoviti nasledstvo takih podjetij, če nimamo pravnih naslednikov, ali lahko to tudi spodbujamo eh, skozi program Kosme. Hvala lepa. Grazie. C'è qualche collega? Hvala lepa. Želi besedo še kak kolega, kolega Odi. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsednica in hvala lepa tudi vsem, ki so organizirali to predstavitev. Vsi menimo, da so naša mala in srednja podjetja stebr in hrbtenica rasti našega gospodarstva. Vsaj je bil več vprašanj, najprej kar zadeva konkurenčnost. Eh, to je vprašanje, s katerim se ukvarjamo v tem prvem tematskem sklopu. Kako bi lahko povečali konkurenčnost eh, MSP-ev? Vemo, da so tukaj dve strani. Po eni strani imamo konkurenčnost eh, v povezavi z stroške ustanavljanja, drugo pa je konkurenčnost povezan, ki niso povezani s ceno, patenti, dobavni pogoji, raziskave, hitro vzreševanje konfliktov, tako da podjetja nimajo nekih sporov, ki se vlečejo dolga leta. Kako lahko različne elemente konkurenčnosti izboljšamo za naša mala in srednja podjetja? trenutno govorimo samo o konkurenčnosti pri cenah. Tukaj obstajajo različne teze in nekateri menijo, da so stroški ustanavljanja, da stroške ustanavljanja pravzaprav nimajo vpliva na konkurenčnost samega podjetja. Imate kakšno mnenje glede tega? Drugo vprašanje pa je vprašanje produktivnosti naših eh, MSP-jev. So evropski delojemalci, delavci dovolj produktivni v teh podjetjih? In še nasledstvo v malih in srednjih podjetjih. Velika podjetja se zelo hitro posreduje naprej, tukaj sodelujejo velike odvetniške firme, pri MSP-jih pa je to nekoliko teže zaradi tega, ker odvetniki za to niso zainteresirani. Tukaj bi morali odigrati določeno vlogo tudi zbornice, če želi recimo francoski podjetnik prevzeti podjetje iz Avstrije. To je vprašanje povezano s konkurenčnosti, potem pa imamo tudi socialni dialog v MSP-jih pri malih in srednjih podjetjih pogosto govorimo o osebnih odnosih, ker so si lasnik in eh, delavci zelo blizu in je tukaj vzpostavljen dialog, sam pa večkrat ugotavljam, da obstajajo pri, obstaja pri podjetjih zelo velike razlike. V podjetjih, ki imajo minimalne plače 200-300 evrov, se že dolgo zauzemajo za povečanje minimalnih plač, vendar se tukaj nič ne premika. Kako eh, lahko tukaj vplivamo na večjo konkurenčnost eh, MSP-jem eh, v odnosu do konkurence na našem kontinentu in drugih? Hvala lepa, Patricija Toja. Hvala lepa. Hvala lepa tudi našim strokovnjakoma, ki sta predstavila zelo dobro situacijo v svoji državi in to situacijo bi lahko prenesli najbrž na celotno Evropsko unijo. Pogosto imamo preveč opravka z birokracijo, z organizacijami, ki pa ne predstavijo realnih problemov. No, naj omenim tudi, da je to obdobje eh, zelo eh, naporno obdobje, kajti pripravljajo se številni programi, eh, kot recimo program Kozme, hkrati pa se pripravljajo tudi pravila, zakoni za kohezijske sklade in tako naprej. In tudi to so lahko pomembni instrumenti, ki jim morate nameniti svojo pozornost. Dostop do kreditov, to sta omenila oba govorca še prav posebej gospod eh, Spada, ki je govoril o možnostih financiranja. Potrebno je zagotoviti vse nove finančne instrumente. Vi pa morate preveriti, kateri instrumenti delujejo, kateri so dobro zastavljeni, eh, ali so finančno dobro podprti, je sredstev preveč, premalo in tako naprej. In še zadnja točka na temo kreditov. Kako bomo povezali posojila, ki jih namenja Evropska investicijska banka eh, in pa posojila, ki se izvajo preko regionalnih, lokalnih, državnih bank. Tukaj gre skoraj da že za konkurenčnost. In eh, menimo, da je zelo težko za eh, lokalne in regionalne banke vstopiti v eh, to mrežo Evropske investicijske banke. Kaj nam lahko poveste o tem? Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ne. Torej, bomo kar dali besedo našim poročevalcema. Najprej kolega Lau. Izvolite. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Hvala lepa za vaše vprašanje in prispevke. Poskušal bom biti kratek. Gospod Rubik, hvala tudi za vaše informacije in eh, tudi to, kar ste povedali o oskrbi s krediti. Gospod Krojsman je tudi omenjal to vprašanje. Na tem področju je potrebno veliko storiti kar je tudi v interesu Evropske komisije in parlamenta, da naredimo ustrezni preskok regionalnim in državnim bankam. Tukaj zadeve še ne delujejo. Gospod Krojc, vam ste povedali, da je bilo dobro, če bi nekaj naredili od zgore in nekaj kombinirali, eh, kar se sedaj ne dogaja. Ne smemo pa ustvarjati neke nove ravni preko E1 ali če, torej znaka E1 ali čisto podobnega. To je samo en element v celotni strukturi, kar ne sme pripeljati do tega in to sem poskušal tudi predstaviti kot eh, problem, da bi Evropska unija ustvarjala nove strukture, ki jih ne bomo mogli uveljaviti na regionalni eh, ravni. Tukaj imamo tudi povezave med eh, bankami, ki subvencionirajo in ostalimi partnerji. Včasih to niti ni tako slabo. Gospod Krojcman je postavil tudi vprašanje eh, glede ključnih vprašanj. Eno od ključnih vprašanj je administracija, obveznosti poročanja eh, Bruslju. To ne ustreza temu, kar je treba storiti, da bi lahko ustrezno svetovali malim in srednjim podjetom. Bistveno je da so mala in srednja podjetja pravzaprav že naše stalne stranke, ko pridejo do faze, da delujejo mednarodno, to drži in ne moramo kar tako sodelovati z tujimi zbornicami v okviru našega omrežja. Nek ukrep za vstop na tuj trg je povezan tudi z prehodom na sosedne trge, naprimer v Avstrijo. In tukaj ugotavljamo, da prihajamo do meja same mreže. To je povezano tudi z investicijami, ki potem niso mogoče. Spremljanje podjetij v tujino, tako da bi poskušali z lokalnimi zbornicami sodelovati to preprosto ni mogoče in to bo, bo treba v prihodnje rešiti. Definicija malih in srednjih eh, podjetij je zelo stroga, kar je omenjal gospod eh, Spada. Tukaj temeljimo na ravni cene, pa tudi število zaposlenih je treba preračunati tako, da se praktično izogibamo pravilom, ki definirajo mala in srednja podjetja. Vse to bo potrebno odpraviti, kar zadeva maksimalne meje. Omenjali ste tudi poslovni transfer. Po izkušnjah naše zbornice gre za posel, ki temelji na zaupanju. nek eh, indijski partner eh, je dobil našo pomoč eh, pri vključevanju v lokalno podjetje, tako da se je vse skupaj lahko zagnalo med družinskimi podjetjimi. To tudi ni predvideno pri naših aktivnosti. Težko je zagotoviti, da je vse skupaj lahko zagnalo med družinskimi podjetjimi delovanje takšnega podjetja, ki bo potem imelo tudi dobre odnose z tujimi trgi, naprimer to podjetje konkretno z indijskim trgom. Gospod Zbada je govoril tudi o grožnjah eh, s konkurenco iz daljnjega vzhoda, pri čemer ne smemo pozabiti, da so MSP in hrbtenica našega gospodarstva 60 odstotkov celotnega prometa ustvarjajo MSP v naši regiji in iz tega izhajajo tudi naši problemi pri praktičnem svetovanju. Največji problem za MSP je tudi izvajanje pravil o notranjem trgu Evropske unije ter regulatornim instrumenti, ki so s tem povezani. Hvala lepa. Hvala, Hvala lepa, gospod Lau. Sedaj pa ima besedo Alessandro Spada za pet minut. Najlepša hvala. Se upravičujem, če ne bom navedel imen, ampak nisem imel pisala in si nisem mogel zapisati vaših imen. Osredotočil pa se bom na vsebino, še prav posebej na vprašanje, kako poskrbeti eh, za konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij. Res je, da stroški delovne sile ne predstavljajo srčike problema, to je del problema, ne pa celoten problem. Gre za konkurenčnost eh, do eh, podjetij, kot recimo azijskih eh, podjetij, ne sicer vseh, kajti recimo v Koreji so stroški dela podobni kot pri nas, ampak v večini azijskih držav temu ni tako. In zaradi tega igra eh, seveda upravno breme zelo pomembno vlogo pri konkurenčnosti majhnih in srednje velikih podjetij, pa tudi pri konkurenčnosti celotnega območja. Definirali naj bi območja, proste trgovine, kot recimo eh, v Združenih arabskih emiratih in druge. In to je zagotovo projekt, eh, ki ga je potrebno dobro proučiti, kajti konkurenčnost eh, določenega območja je vsekakor ključnega pomena in jo je potrebno spodbujati. Tudi sam sem prepričan, da moramo poskrbeti za znižanje bremena obdavčitve, kar zadeva delovno silo, hkrati pa moramo vzpodbujati vse, kar bi lahko pomagalo pri konkurenčnosti Evrope. Zato si želim, da bi v prihodnosti imeli več evropske dimenzije v evropski davčni politiki. Če ne bomo imeli pravil, ki bodo veljale za vse vsaj znotraj Evropske unije, potem uh, bomo morali delovati v zelo zapleteni situaciji. V Italiji imamo težave tudi z področjem eh, pravosodja, tudi to eh, lahko precej ovira konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij. V gospodarski zbornici skušamo pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem, pomembno je namreč upoštevati eh, tudi kulturni vidik podjetje namreč služi razvoju skupnosti in na podjetje ne moramo gledati zgolj kot na lastnino posameznika ali pa lastnino družine. Zaradi tega je potrebno zagotoviti eh, stabilnost majhnih in srednji veliki podjetij. Oprostite, če se nekoliko ponavljam, ampak sam sem podjetnik in eh, V naše podjetje smo v preteklih letih eh, veliko ulagali, eh, širili smo naše delovanje v Francijo, v Brazilijo in tako naprej. In tako je naše podjetje delovalo kot eh, gonilo tudi za druga podjetja v tej regiji. Zastavili smo si torej tržne temelje in to je tisto, kar moramo spodbujati. potrebno je poskrbeti za dinamiko, ki bo podjetnike pripravila do tega, da bodo vlagali v lastna podjetja in zaradi tega je zelo pomemben, pomembno tudi sodelovanje z bankami. To sodelovanje je ključnega pomena. Kot ste tudi sami dejali, je potrebno področje financiranja natančno proučiti veliko podjetnikov sem srečal, ki eh, so dejali, da so naleteli na težave z evropskim financiranjem, ki se izvaja preko italijanskih bank. Kaj storiti? To je zelo težko vprašanje, vendar pa je to zagotavo tema, eh, ki jo moramo tudi v prihodnosti pozorno obravnavati. Krediti so v tem trenutku pomembni, predvsem za majhna in srednje velika podjetja. Omejitve, ki so zastavljene, banke pogosto prestrogo upoštevajo, pri tem pa ne upoštevajo kapitala, ki bi bil potreben za razvoj podjetja in pa kapitala, ki je namenjen za druge dejavnosti, ne za sam razvoj podjetja. Torej, je potrebno poskrbeti za boljši nadzor nad eh, izvajanjem eh, teh posojil eh, v državnih in regionalnih bankah. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Lavu in gospodu Spaduji. Sedaj pa prehajamo. Najprej vas prosimo, da zapustite mesta tukaj spredaj. Bene, allora. Dobro. Prehajamo k drugemu delu našega današnjega posveta. In zato k sebi vabim Luka Hendriksa, direktorja UEAPME e, in pa Gabriela Gušo, člana skupine na visoki ravni, skupine neodvisnih podjetnikov in pa deležnikov. Začeli bomo torej z, del, z drugim delom tega našega posveta. Časovne omejitve so enake kot v prvem delu. Deset minut eh, za oba poročevalca, potem pa pet minut eh, za odgovore. Začeli bomo kar z Lukom Hendriksom. Deset minut imate. Also, uh, thank, would... Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala tudi za vabilo odbora ITRE na današ eh, predstavitev glede MSP-ja in njihove konkurenčnosti. Danes bom govoril o zmanjšanju administrativnega bremena. Moram pa govoriti samo deset minut kar je zelo malo za tako zelo pomembno temo, ko gre za mala in srednja podjetja. Ja, problematika zmanjšanja administrativnih eh, bremen je tema za naše podjetje. Zdaj si že dolga leta prizadevamo za to v naši organizaciji. Kljub temu pa se ni prav veliko zgodilo na tem področju. Ni se veliko zgodilo pri olajšanju življenja malih in srednjih podjetij. Komisija govori o zmanjšanju administrativnega bremena, to naj bi bila prioriteta evropske politike. Mm, tako ni bilo v preteklosti. Tudi mi smo proti večjim stroškom za manj srednja podjetja. Komisija je sedaj predlagala preprosto zmanjšanje administrativnega bremena s tem, da MSP izvzamemo iz eh, delovanja evropske zakonodaje. Tu se nam ne zdi najboljša rešitev. Druga stvar pa je, da je večina administrativnega bremena izhaja iz eh, nacionalnih in regionalnih eh, ureditev večina držav članic eh, deluje tako, da nadgrajuje evropsko zakonodajo na nacionalni ravni. Tega komisija ne upošteva. Pravi, da bo državam članicam eh, pomagala pri zmanjšanju te eh, nadgradnje, vendar pa tukaj ni nič konkretnega. Če želimo poenostaviti evropsko zakonodajo nasplošno, potem tega ne moremo narediti z tako preprostimi ukrepi. Poenostavitve niso enostavne, ampak so kompleksna zadeva. Zato imamo probleme z cilji evropske zakonodaje ali zakonodaje nasplošno. Vprašanje je, kako bomo izvajali zakonodajo v malih in srednjih podjetjih. Tukaj je problem. Nimamo nič proti zakonodaji kot taki, po našem mnenju je tudi potrebna. Vendar pa je treba poenostaviti postopke, sprijeti postopke za izvajanje zakonodaje, ki bodo prilagojeni potreba malih in srednjih podjetij. In to je naše prvo načelo. Z izjemanjem malih in srednjih podjetij iz eh, uporabe evropske zakonodaje komisija, po našem mnenju, ni na pravi poti. Če bi predpis oblikovali samo, ko so potrebni in pri tem upoštevali mala in srednja podjetja, bi bilo to bolje, kot eh, če jih izvzamemo iz uporabe zakonodaje. Mizit je mikropodjetij ali malih in srednjih podjetij iz eh, uporabe evropske zakonodaje, kar eh, predlaga komisija, ki tukaj ni dovolj natančna. To bo ustvarilo dodatno administrativno breme za mala in srednja podjetja pri delovanju na notranjem trgu. Kaj ti? Dejstvo, da bodo mala in srednja podjetja izvzeta iz eh, uporabe evropske zakonodaje, ne pomeni, da bodo mikropodjetja ali mala podjetja iz vzeta iz eh, uporabe nacionalne zakonodaje. Kar vidimo je, da države članice še naprej izvajajo svojo zakonodajo tudi za mala in srednja podjetja. Posledica tega bo, da bi na mesto harmoniziranih pravil na evropski ravni mala, najmanjša podjetja morala izvajati zakonodaje na nacionalni ravni, kar bo otežilo njihov vstop na mednarodni trg, onemogočilo delovanje na čezmejnem področju. Kar, kaj se bo zgodilo je na osnovi teh predlogov, o katerih razpravljamo, govorimo o kozme in internacionalizaciji malih in srednjih podjetij. Predlog komisije za izvzetje malih in srednjih podjetij bo pripeljalo do kontraproduktivnega rezultata, kar bo pripeljalo do onemogočanja dostopa MSP-jev do notranjega trga, se bo prišlo do razdrobljenosti trga. Najbolj pomembno pa je upoštevati ekonomsko realnost. Kajti v primeru javnih naročil, pri partnerstvih, pri pogodbenih delih, bodo morala mala in srednja podjetja uporabljati zakonodaje, iz katere so izzeta na evropski ravni, kar ne bo pomagalo zmanjšati administrativnega bremena za MSPE. Ravno nasprotno. Evropska zakonodaja ne bo upoštevala teh eh, podjetij. Saj bo zakonodaja zapisala, eh, pisala na kožo velikih podjetij, kar pomeni, da ne bo prilagojena potreba malim in srednjim podjetjem. Izvzetje mikro in malih podjetij je tudi dodatna ovira za rast. Rast eh, pa je eden najpomembnejših ciljev danes in to zaradi učinka praga. Uvajanje takšnih eh, omejitev, pragov je vedno problematično. Izzetje mikro in malih podjetij iz evropske zakonodaje pa pomeni, da če bo malo podjetje želelo zaposliti dodatnega delavca, bo to pripeljalo do tega, da bo moralo izvajati celo vrsto dodatnih predpisov. Če ne bo želelo biti vključeno v uporabo evropske zakonodaje, to je seveda velika uvira za rast evropskih podjetij. Kaj torej zahtevamo? Kot prvo potrebujemo bolj is to exam boljši preizkus za MSP je. Treba je preveriti. Kako zagotoviti proporcionalno uporabo zakonodaje za mala in srednja podjetja? Če so določene vrednosti previsoke, MSP-ji ne bodo izjeti iz zakonodaje. Če lahko izamete 99,9 odstotkov podjetij iz eh, nove zakonodaje, potem se moramo vprašati, zakaj sploh potrebujemo novo zakonodajo. Potrebujemo tudi do boljše posvetovanje. Problem ni v tem, da nimamo mnenja MSP-ov. Problem je v tem, da komisija ne prisluhne tem malim in srednjim podjetjem. Potrebujemo tudi spremembo v razmišljanju. Potrebujemo nov način razmišljanja o evropski in nacionalni zakonodaji. Prav tako potrebujemo uveljavitev novih načel in zakonodaje tam, kjer je res potrebna. Predlog komisije predvideva uporabo E1 za mala in sredna podjetja ter mikropodjetja. Tukaj bi opozoril na sporočilo komisije v tej smeri. Nič nimamo proti evropskemu eh, omrežju podjetij, sej deluje v določenih državah in to, tukaj smo slišali tudi dobre primere, ampak nasplošno. In to je naše mnenje in izkušnje naše organizacije. IEN v večini držav članic ne doseže malih in srednjih podjetij. Zato ustrajamo, da komisija reformira EEN ter upošteva raznolikost različnih eh, poslovnih organizacij na nacionalni ravni. Kar zadeva kozme na splošno, smo za kozme zadovoljni, kar pa manjka je, da v predlogu komisije ni eh, Small Business Acta, kar bi si želeli. Želimo si, da bi vključili organizacije v pripravo programa. Tudi splošni program ni dovolj natančen glede tega, kaj naj bi dosegli z njim, kar zadeva internacionalizacijo in osrednjo sporočilo komisije. Menimo, da je komisija izpostavila pomembne cilje, prave cilje. Edino, kar je treba izboljšati, je EEN. Trenutno so poslovne organizacije vključene v izvajanje tega sporočila komisije. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo Gabrielu Govči za deset minut. Presidente, muito obrigado. Eu vou falar na minha língua materna, penso que será mais fácil. Hvala za besedo. Govoril bom v portugalščini, tako da bom nekoliko olajšal zadeve. Hvala, ker ste me povabili na današnjo javno predstavitev. Dovolite mi, da nakratko predstavim skupino na visoko ravni, ki predseduje gospod Stojber. Sam bom danes predstavil delo te skupine. V letu 2007 si je Evropska komisija zadala cilj, da bo za 25 odstotkov zmanjšala upravna bremena, ki izvirajo iz evropske zakonodaje do leta 2012. Pregledala naj bi 42 pravnih aktov, to je bil izhodišnji cilj, potem pa so v kasnejši fazi rekli, da bodo to razširili na 72 pravnih aktov in da bodo tako vključili in preverili približno 80 odstotkov bremen, ki izvirajo iz evropske pravne zakonodaje. To naj bi bilo vrednoteno 123,8 milijarde evrov. Skupina oziroma konzorci podjetij pa je podal kar nekaj predlogov in rekli so, da naj bi za 40 milijonov zmanjšali eh, ta upravna bremena. V tem trenutku nam je uspelo doseči cilj 27 odstotkov in upam, da bomo v prihodnosti eh, zagotovili prihranek v višini 13 milijonov evrov, kar predstavlja 11 odstotkov teh bremen. Ko smo oblikovali program na ravni komisije, eh, smo takrat oblikovali našo skupino, ki je predsedoval nekdani predsednik eh, vlade eh, Stojber. Veliko ljudi iz različnih ozadij je, 15 članov imamo, potem imamo tudi opazovalce iz Evropskega parlamenta. Naš predsednik je zelo eminenten. Potem pa so tukaj tudi predstavniki odbora regij, drugih odborov, tudi regulativnega organa iz nizozemske, pa tudi švedske. V tem trenutku je skupina sprejela več kot 30 mnenj. Poštevali eh, smo približno 300 predlogov o tem, kako naj bi zmanjšali upravna bremena za poslovanje podjetij čemu smo se posvečali, kako bi lahko penostavili elektronsko izdanje računov, kako bi lahko za mikropodjetja spodbujali in olajšali letne računovodske izkaze, potem posodobitev tahografske zakonodaje, tudi to smo obravnavali in obrtnike smo upoštevali, tako da bi jih izuzeli iz tega projekta. V tem trenutku pa ocenjujemo, da naj bi prihranki presegli 41 milijard evrov vsako leto. Naša skupina je sprejela kar nekaj mnen. Tukaj smo izredno poudarili, eh, da bomo zasledovali cilje, s katerimi bomo izboljšali poslovanje in poenostavili poslovanje za majhna in srednje velika podjetja. manj upravnih bremen naj bi bilo za MSP-je pri izvajanju direktive RIČ, potem malem priobalnem ribolovu, potem živilska podjetja oziroma tisti, ki prodajajo živilske proizvode, naj bi imeli manj težav, potem carinski kodeks, potem vse na enem mestu za DDV in tudi ostale obveznosti, ki izvirajo iz poročanja na področju javnega zdravja. Poročilo je bilo sprejeto, tukaj smo vključili primere najboljših praks, upoštevali smo primere iz različnih držav članic, da bom nekaj primerov. Primeri najboljših praks iz različnih držav članic, recimo iz Nemčije, spremljevalni mehanizem za majhna in srednja podjetja, kar jim omogoča, da se že zgodaj udeležijo faze izvajanja evropske zakonodaje, tako da že v zgodnji fazi jim ustrezni uradi svetujejo o tem, kako delovati, ko se določen zakonodajni akt sprejme. Potem primer iz Združenega kraljestva. Prenos nove evropske zakonodaje je predmet eh, tega primera najboljše prakse. Kaj to dejansko pomeni? Če pride do novega upravnega bremena, potem moramo posledično odpraviti upravno breme, ki je veljalo do sedaj. Drugače povedano, za majhne in srednje podjetja mora veljati moratorij, kar pomeni, da so izuzeti iz eh, določenih področji, kot je recimo področje zaposlovanja in ustrezne zakonodaje, tako da jim damo še vedno možnost, da zaženejo rast. Majhne podjetja se veliko krat eh, pritožujejo, eh, saj pravijo, da te spremembe zakonodaje niso dovolj dosledne, da jih je preveč. Potem pa še ena čezmejna pobuda za majhna in srednje podjetja in tukaj so vključene regionalne podjetniške zbornice, obrtne zbornice iz Avstrije, Češke republike in Nemčije. Gre za čezmejno pobudo. S to pobudo pa eh, naj bi omogočili boljše izvajanje in eh, čezmejno poslovanje teh podjetij v obmejnih regijah sosednjih držav. direktori in izvršilni kadri tako vedo, kako se lahko trgovina bolje organizira in kako zagotoviti boljši čezmejni vidik poslovanja. Potem kontrolni seznam dobrega izvajanja zakonodaje v praksi. Pripravili smo kar nekaj predlogov, ki se navezujejo na primere najboljših praks. Recimo lahko posnemamo racionalizirane sisteme, ki so uh, dovolj enostavni pri izvajanju zakonodaje za majhna in srednja podjetja, želimo se izogniti nekakšni nadgradnji evropske zakonodaje, ne smemo pretiravati, režime moramo čim bolj poenostaviti. Pripravili smo kar nekaj priporočil, ki so povezana z aktom za mala podjetja. Novembra 2011, verjetno veste, je komisija sprejela pobudo, s katero si prizadeva, da bi čim bolj zmanjšali upravna bremena za majhna in srednja podjetja. Pomembno je načelo najprej eh, razmišljati o najmanjšem. Tukaj smo pravzaprav zadeve postavili uh, na drugačne temelje, kar pomeni, da bomo imeli tudi izuzetje za majhna in srednje velika podjetja, da bomo včasih, če bomo ta pravila sprijeli, morali te spremembe ustrezno otemeljiti, kar pomeni, da bo režim bolj enostaven za majhna in srednja podjetja oziroma moramo to ustrezno utemeljiti, če se za to odločimo. Potem 21. februarja 2012 je predsednik komisije Barroso rekel, eh, da bo skupini na visoki ravni podaljšal mandat. Eh, delali bomo do leta 2014. V novem mandatu pa bomo morali upoštevati potrebe in skrbi majhnih in srednjih podjetij. Želel sem samo na kratko predstaviti našo skupino, želim pa povdariti eh, tudi tole. Skupina se je posvečala poslovanju majhnih in srednjih podjetij, predvsem pa smo se osredotočili na poslovanje mikropodjetij. Ko govorimo o velikih podjetjih na eni strani in mikropodjetjih na drugi, govorimo pravzaprav o dveh različnih svetovih. Predvsem to velja za mikropodjetja, ki se soočajo s popolnoma drugačnimi razmerami in za njih eh, pravila postaje, predstavljajo veliko breme. V mislih imam splošna pravila, kjer smo predvsem upoštevali potrebe zelo velikih podjetij znotraj Evropske unije, ampak kot sem že rekel, oni delujejo v posem drugačnem poslovnem okolju. Tako da razmisliti moramo o manjših podjetjih, preden sprejemamo zakonodajo. Razmišljamo o dveh različnih ravneh vprašati eh, se moramo, kaj so te razlike, kako organizirati poslovanje, kako ustrezno pripraviti zakonodajo. Recimo organizacijski eh, vidik, eh, tukaj so velike razlike med majhnimi, srednjimi podjetji in zelo velikimi podjetji. Kar nekaj stvari je treba urediti drugače. Konkreten primer, kako zavarovati potrošnika. Jasno je, da je potrošniku najpomembnejše, kako naj bi kupil produkt po najnižji ceni, ni pa mu toliko pomembna velikost podjetja, potem zdravje in varnost na delovnem mestu, tudi to je zelo pomemben vidik. Poglejte si prvo mnenje, ki smo ga sprejeli. Upoštevali smo direktive, ki zadevajo revizijo, potem računovodske izkaze majhnih podjetij. Veliko krat govorimo o podjetjih ki jih upravljajo lastniki. Lastniki eh, so večinoma tisti, ki vodijo, upravljajo, spremajo ustrezne predpise, kar pomeni, da verjetno velja, da se naj računovodski izkazi ne bi objavili dovolj, da to preverijo davčni uradi. Objava se nam ne zdi potrebna za majhna podjetja. Ravno zato potrebujemo drugačno obravnavo obeh sektorjev mikro in mala podjetja moramo izuzeti iz eh, zelo strogih eh, zahtev in potreb po reviziji. Potrebujemo manj bremen, potrebujemo bolj enostaven režim. Vem, eh, da nimam več dovolj časa na voljo, naj pa samo poudarim še en vidik. Tu so določena odstopanja od evropske zakonodaje, ampak ne bomo jih samo izuzeli ne bomo jim omogočali laže poslovanje samo tako, če bomo uvedli bolj enostavne režime, ampak potrebujemo tudi drugačen pristop. Potrebujemo nacionalno zakonodajo, spodbujati moramo majhna in srednje podjetja in potrebujemo racionalen pristop tudi na tej ravni. Ne smemo jih preobremeniti, ne potrebujemo nacionalne in evropske zakonodaje, ki bi predstavljala prevelika bremena za majhna in srednje velika podjetja. Hvala. Rubik. Zdaj pa so na vrsti kolegi, najprej poročevalec, gospod Ribih. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Hendriks, eno vprašanje bi imel za vas. Govorili smo o izjemah. Prvi korak je najpomembnejši, namreč oblikovati moramo spodbude, tako da bomo lahko samostojni pri poslovanju. Kaj pa so konkretno te spodbude? kako bi lahko ustanovili podjetja, katere scenarije ste tukaj predvideli. Recimo ženske na področju podjetništva so tiste, ki imajo izjemen potencial. Kako bi lahko poskrbeli, eh, da bi mlade ženske lahko spodbudili, da bi jih podjetništvo zanimalo. Potem druga skupina. To so podjetja, ki naj bi se prevzela. Kaj bi pa lahko storili eh, tukaj, da bi mladi prevzeli eh, ta podjetja. Prevzamajo tudi odgovornost in kako to povezati. Potem pa smo priča naslednji, tretji fazi. Kaj storiti, da tisti, ki delujejo samostojno, ki imajo svoje podjetje, kaj bi lahko tukaj eh, še naredili, da bi lahko oni nekoga zaposlili, ker vemo, da je to velik preboj. Najprej moraš biti odgovoren kot podjetnik, v drugi fazi pa si odgovoren tudi za svoje zaposlene. Zato vas sprašujem, katere instrumente bi tukaj lahko oblikovali? 35 milijonov eh, teh eh, samostojnih podjetnikov je in kako naj bi bili oni pripravljeni eh, prevzeti to odgovornost in koga zaposliti? Ker zaposlovanje predstavlja tveganje, tveganje narašča in veliko krat samo zaposleni ne zaposlujejo dodatnih ljudi, ker je to tveganje za njih preveliko. Potem pa. Omenili smo tudi program Erasmus za mlade podjetnike in eh, program ITRE je eh, tukaj že upošteval ta vidik. Eh, kakšne pa so vaše konkretne izkušnje iz prakse? Ali je ta program ustrezen? Hvala. Hvala lepa. Kolegica Ford. Thank you. Just a couple of points about um, Najlepša hvala. Samo nekaj točk, ker pravzaprav ste si bila oba govornika nekako v koliziji. Vsi vemo, da imamo veliko malih podjetij in multiplicijski učinki so veliko večji v primerjavi z velikimi podjetji. In prihajajo iz različnih področji, nekje je rast zelo visoka, druge spet ne. Gospod Hendriks, omenili ste, da jim ne želimo postavljati ovir, želimo jim omogočiti rast, ampak veliko ovir je na tej poti. Gospod Rubik je že rekel, da če zaposluješ nekoga, je to že veliko tveganje. Potem DDV v Združenem kraljestvu, ali ne zaslužim dovolj, ker je to ne na zadnje veliko breme, ali ne prevzamem to davčno breme. Seveda, pri velikih podjetjih nimamo težav, pri majhnih podjetjih pa se moraš odločiti, ali naj bi spoštoval to zakonodajo, ki velja tudi za velika podjetja. Sprašujem pa se in tu je tudi drugi govornik že rekel, da naj bi pravzaprav za majhna podjetja nekoliko znižali eh, ta prak, ali si želimo to, ali pa želimo ustrezno prilagoditi zakonodajo in izpostaviti, to je del zakonodaje, ki velja za vse, potem pa drugi del zakonodaje ne velja za vse mikrosubjekte in tukaj je režim bolj enostaven. Določen režim, ki je nekoliko bolj enostaven in eh, sama eh, sem zagovarjala ta pristop v svojem bolilnem okrožju, ko smo se pogovarjali o recimo o določenih eh, pravicah za mala podjetja, ki zadevajo prodniški dopust ali pa zaposlovanje, potem prehranske navedbe in tako dalje to je majhno družinsko podjetje in morda ni nujno, eh, da to podjetje mora spoštovati to kompleksno zakonodajo v primerjavi z velikimi podjetji. Ampak mislim, da tako mi kot komisija moramo uložiti ustrezne spremembe in razmisliti o tem, ali dejansko potrebujemo, da bo določena zakonodaja veljala prav za vse. Presoja vplivov predloga sprememb, um, ali gremo tukaj po pravi poti ali ne. Potem uh, komisija razmišljamo najprej o malih. Seveda ni vedno potrebno, uh, da imamo ta pristop in tukaj včasih komisija ni naredila dovolj dobrega in isto velja tudi za nas. Specifično bi morali reči, ali bi to morali reči, da nekaj velja za vse ali pa imamo pravzaprav za majhna podjetja nekoliko drugačen uh, pristop, ki je nekoliko bolj enostaven. Rekli ste, da bi lahko prišlo do ovir, da recimo se ne bomo odločili, da bomo zaposlovali več kot 10 ali 250 eh, zaposlenih, ampak to so ovire, ki že obstajajo. Mi pa smo tisti, ki moramo dokazati in reči, da je ta pristop potreben za vse. Spostavili ste zelo dober vidik. Če ne bi zakonodajni akt negativno vplival na majhna in srednja podjetja, in tukaj imamo veliko podjetij, zakaj smo potem po zakonodaju sploh uvedli? to je zelo dober vidik in tukaj vas stotstotno popiram. Po drugi strani pa se mi zdi, da določeni zakonodajni akti morajo veljati samo za velika podjetja. Naravno, zato nas eh, skrbijo oligopoli, monopoli in zelo velika podjetja. Nekaj primerov je, kjer moramo dokazati, da določena zakonodaja mora veljati tudi za mala podjetja. In takšen pristop bi rada videla, ko bomo govorili o izvzetju za mala podjetja. Hvala. Grazie. Najlepša hvala. Besedo ima kolega Odi. Prezident, eh, merci a nos, a nos... Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Hvala obema referentoma. Zanimanja sem prisluhnil stališču gospoda Hendriksa, ki je zelo kritiziral komisijo. Upam, da je Evropska komisija tem kritičnim opaskam prisluhnila in eh, da se bo ustrezno odzvala. Rekli ste, da naj ne bi poznali sistem odstopanja za majhna in srednja podjetja, ampak eh, bi morali izuzeti eh, to zakonodajo iz poslovanja. Mislim, da bi bilo dobro, da razpravljamo o tej zadevi, ki se mi zdi zelo pomembna. Na mesto odstopanj za majhna in srednja podjetja bi bilo bolje, če bi oblikovali politična načela in bi rekli, da je poenostavitev bistvena, če ne bi bila Evropa konkurenčna. To je zelo pomembno, če primerjamo konkurenčnost različnih eh, celin, recimo v mislih imam Azijo ali pa ZDA. potrebovali bi posebna pravila za majhna in srednja podjetja, ne pa odstopanja. Potem pa tudi posebna pravila za velika podjetja, ko najemajo obsežna posojila in raven financiranja je tako visoka, da če jim ne bi uspelo, potem bi prišlo do velikega izpada dogodkov, dohodkov. Ta razprava je bila zelo splošna in eno stvar obžalujem. To je skupina na visoki ravni, ki predseduje predsednik Štojber. Vesel sem bil, ko sem slišal, da je predsednik Baroso podaljšal mandat tej skupini, ampak zanima me predvsem naslednje. Kaj je bilo storjeno, kako so se odzvali ali so upoštevali vaše poročilo? Ne zanima me mandat, ampak konkretno, ali je bilo kaj storjenega ali so se odzvali na vaša poročila? in države članice tukaj nimajo predstavnikov, kar zelo obžalujem. To delo je zelo kompleksno in kompleksnost poslovanja je povezana s socialnimi vidiki, davčnimi vidiki, ampak zato so pristojne države članice. Tako da pri poenostavitvi potrebujemo dvojen pristop, pristop na evropski ravni in tudi pristop na nacionalni ravni. Potrebujemo celino, ki dobro posluje, ki je samozavestna ki omogoča dobro poslovno okolje za majhna in srednja podjetja, kar veliko krat eh, ta sektor eh, obravnavamo zelo nehvaležno, namreč mislimo, da je tukaj veliko goljufi, veliko nepravilnosti, raven nezaupanja je zelo visoka, ampak na ravni EU držav, države članice moramo spostaviti več zaupanja. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govorec, prosim. Eh, Najlepša hvala. Moje vprašanje je povezano z upravnimi bremeni. Sicer ne bom ponavljal tega, kar sta že povedala predgovornika. Sodsotno se strinjam z njunima stališčama, ampak eh, sam se že od leta 2001 ukvarjam s tem področjem. Če se ozremo v zgodovino, parlament, komisija in tudi svet niso storila niso storili dovolj na tem področju, o tem se samo govori, ampak eh, vedno, ko sprejemamo zakonodajo, bi morali uporabiti preizkus eh, za majhna in srednja podjetja. Tudi upravna bremena bi morali upoštevati v določenem časovnem obdobju. Potrebujemo konkreten cilj. Ni dovolj, da samo govoričimo, ampak eh, videti bi morali, ali so ti rezultati doseženi. Recimo, V naslednjem obdobju predvidevamo 25-odstotno znižanje bremen in to mislim, da je dober cilj. Hvala. Bene, allora non abbiamo più alcun iscritto a parlare. Dobro, nihče več ne želi besede, tako da dajemo besedo Luku Hendriksu, da lahko odgovori na zastavljeno vprašanje za pet minut. Ja, Mr. Rubik has left. Gospod eh, Rubik sedaj sicer ni v dvorani, najprej bi želel odgovoriti na vprašanje oziroma opaske z njegove strani. Pravzaprav se moramo vprašati, zakaj mali in srednji podjetniki želijo ustanavljati podjetja in teh motivov veliko krat ne poznamo. Recimo, zakaj si samo zaposlen? Zato, ker je ta posameznik tisti, eh, ki želi uresničiti svoje sanje. želi osmisliti svoje življenje. In eh, finančni motivi tukaj niso najpomembnejši, ampak ta oseba želi nekaj ustvariti in to moramo upoštevati. Drugič. Posledično to pomeni, da jim moramo ustvariti čim boljše okolje. Drugače povedano, dobra zakonodaja, ki bo podjetnikom omogočila, da bodo dobro poslovali. Potem, kaj je cilj podjetja? In tukaj morda imamo drugačne vizije v primerjavi z ustanavljanjem podjetja. To ni in ponavljam, ne gre za to, da bi ustvarili nova delovna mesta. To vas bo nekoliko presenetilo, ampak podjetnik je tisti, ki mora voditi svoje podjetje in cilj ni, da se ustvarijo nova delovna mesta. Če pa podjetja potrebujejo dodatna delovna mesta, bodo to delovno silo najeli, če recimo pride do gospodarske potrebe ali pa če si sploh podjetje lahko privošči, da zaposli dodatno osebo. Kako pa bi lahko zagotovili ustrezen prenos poslovanja na mlade podjetnike? To je eh, večno vprašanje, s, katero, s katerim se soočamo tudi mi znotraj naše organizacije. Sredi 90-ih let prejšnjega stoletja je komisija že oblikovala zelo dobra priporočila, ki jih je naslovila na države članice. Kaj je največji problem pri nasledstvu? Veliko krat se zgodi, da morajo naše organizacije tukaj odigrati pomembno vlogo, da zagotovijo ustrezne informacije, da voletniko zaveščamo že v zgodnji fazi, torej že deset let, preden želijo predati poslovanje naslednikov. Potem davčni režimi, ki zadevajo dedovanje, so problematični in potem na splošno zakonodaja, ki ureja dedovanje, pa tudi to, da zakonodaja na področju podjetij ni ustrezno prilagojena in tega ne omogoča dovolj dobro. To v veliki večini primerov sploh ni povezano z evropsko zakonodajo, ampak z nacionalno zakonodajo. In ponovno bi vas rad spomnil na dobro priporočilo Evropske komisije, ki pa se žal ni ustrezno udejanjilo na nacionalni ravni. Gospa Ford, tudi vi ste mi zastavili vprašanje. Mislim, da naša stališča niso v koliziji, ker nisem imel dovolj časa, da bi bolje predstavil naše stališče v zvezi z boljšimi zakonodajnimi predpisi. Ampak eh, pozabil sem povedati eno zadevo. Poleg eh, pristopa razmišljati najprej o malih, potrebujemo tudi načelo sorazmernosti. Seveda, določeni zakonodajni akti veljajo samo za velika podjetja, ampak eh, tukaj je veliko odstopanj. Recimo jedrska energija, pa še več drugih izjem bi lahko navedel. Odstopanje od eh, zakonodaje je omenjeno tudi v našem poročilu, ampak tukaj vlada določena zmeda, ko imamo enostavne režime na eni strani in odstopanja na drugi. V poročilu ni jasnih opredelitev in razlike niso ustrezno opredeljene. Tako da mislim, da smo zelo jasni, ko pravimo, da potrebujemo bolj enostavne režime za majhna in srednja podjetja. Mislim, da to ni dodaten problem. Potem navezali ste se na mojo pripombo in rekli, da bo več eh, težav za majhna in srednja podjetja, da bo im, bodo imeli določene ovire pri dostopu na notranjem trgu, da te ovire obstajajo, s tem se seveda strinjam. Ampak odstopanje za majhna in srednja podjetja bo pomenilo, eh, da bodo te ovire še večje. Mi pa mislimo, da bi lahko te ovire zmanjšali, da bi poštevali načelo najprej razmišljajo o najmanjših eh, in da to načelo potem udejanjimo na ustrezen način. Mislim, da sem s tem izčrpal vsa vprašanja. Tudi na vaše pripombe sem se navezal, gospod Ribik. Grazie, la parola ora. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo še gospodu Guči. Gospa predsedujoča, samo na kratko. Gospod Ribik je omenjal spodbude. kako bi lahko spodbudili podjetja. Moje izkušnje so takšne. Ne želijo si spodbud, ampak želijo si bolj enostavne sisteme, želijo si poenostavljene možnosti poslovanja. Ne govorimo o tem, da potrošnikov ne bi zavarovali, ampak govorimo o tem, da ne bi imeli upravnih bremen in enostavno poslovno okolje odprava ovir je bistvena, ne toliko spodbude. To bi želel izpostaviti. Potem gospod Hendrik, strinjam se z vami. Podjetje želijo poslovati. Lastniki majhnih podjetij nimajo dovolj časa na razpolago. Nimajo, se, nimajo časa, da bi se ukvarjali z zakonodajo. Seveda zakonodaja je potrebna, ampak časa nimajo na pretek. In to moramo upoštevati, ko pripravljamo zakonske akte. Upoštevati moramo tudi to, da niti ustreznih oddelkov nimamo v majhnih podjetjih. Recimo velika podjetja imajo ustrezne oddelke, ki se lahko ukvarjajo z zakonodajnimi, davčnimi ali carinskimi vidiki. Potem gospa Ford. Rekli ste, da obstaja določena kolizija med obima referentoma. V Združenem kraljestvu je stopnja brezposelnosti visoka. Če bi vsa podjetja lahko zaposlila več ljudi, potem bi v Združenem kraljestvu rešili problem brezposelnosti. Ampak zato potrebuješ laže postopke najemanja oziroma zaposlovanja. Mi se sicer ne ukvarjamo eh, z zakonodajo, ki ureja zaposlovanje, ampak vseeno mislim, da moramo te postopke zaposlovanja nekoliko poenostaviti. V mislih eh, nimam varstva potrošnikov ali zdravje in varnost pri delu. Izpostavil pa bi enostavne vidike, enostavne režime. Preveč eh, obrazcev imamo, preveč stvari, ki jih moramo upoštevati. Potem gospod odi. Govorili ste, da je poenostavitev temeljno vodilo. S tem se vsekakor strinjamo. To velja tako eh, za večje podjetja, pa tudi za manjša podjetja. Ponestovitev zakonodaje je tukaj bistvena. Državljani in podjetja morajo dobro razumeti eh, našo zakonodajo in eh, zato jih moramo ustrezno zaveščati. Vendar pa je težko uveljaviti ista pravila za oba sektorja, ker v mislih eh, imam različne okoliščine poslovanja. Res eh, potrebujemo poenostavljene režime za majhna podjetja. Ta sistem mora obveljati v praksi. Mislim, da bi na določenih področjih morali tudi uveljaviti določena vstopanja in izjeme. Potem naša skupina na visoki ravni je podala kar nekaj konkretnih predlogov. Parlament eh, in svet pa sta se letos eh, sporazumela o določenem sistemu odstopanj. To so direktive in odstopanja, ki bodo potem veljala tudi za mikropodjetja. To je tudi delno rezultat naših predlogov, torej predlogov moje skupine na visoki ravni. Komisija je že upoštevala cel nabor naših predlogov, zdaj je pripravila ustrezne zakonodajne akte na ravni držav članic, pa poznamo tudi nacionalne skupine. In te skupine so zelo podobne našemu mandatu. Kakšen cilj je zasledovala Evropska komisija? V tej skupini za boljše predpise naj bi imeli nacionalne strokovnjake, potem pa je tukaj še ena skupina, ki upošteva bolj evropske vidike in to je naša skupina, skupina gospoda Štojberja. Imamo evropsko poslanstvo. Potem govorili ste tudi o ciljih, ki so bili doseženi že do sedaj. Mislim, da moj prispevek je delno pokazal, da smo te cilje v določeni meri že dosegli. Recimo predlagali smo, da bi upravna bremena zmanjšali za 25 odstotkov. To mislim, da je ta raven konkretnosti, o kateri ste govorili tudi vi. To je hvale vreden cilj. in nekateri ukrepi eh, se šele izvajo, ampak sprejeli smo jih že. Hvala. Hvala lepa za ta prispevka. S tem smo zaključili drugi del našega posveta. Zahvaljujemo se poročevalcema, gospodu Hendriksu in gospe Guči za njun prispevek. Hvala lepa v imenu celotnega odbora.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 za tretji del današnjega posveta. Začeli bomo s tem, da damo besedo. No, naj povem še, da smo zelo lepo spoštovali čas, kajti ni prav veliko kolegov v dvorani in eh, zaradi tega imamo nekoliko več časa. Torej, začeli bomo s tem, da damo besedo Danielu Kloketu, ki je direktor eh, Business Europe za 10 minut. Ja. Pa predstojoča, gospe in gospodje, najprej bi se vam rad zahvalil za povabilo. Dovolite mi, da čestitam odboru ITRE, ki je prevzelo pobudo pri organizaciji današnjega dogodka. Mislim, da se vsi strinjamo, da tema, ki jo danes obravnavamo, namreč, da naj pomagamo majhnim in srednjim podjetjem, da tudi uresničijo globalne priložnosti, je pravzaprav povezana s tremi točkami na dnevnem redu. Zakaj gre? Kako razširiti in izboljšati globalne možnosti poslovanja? To je pravzaprav tradicionalna trgovinska politika, s katero se ukvarjamo. Drugič, kako krepiti in izboljšati konkurenčnost tega sektorja, tako da lahko sodeluje v globalni tekmi. Tretjič, kako oblikovati ustrezno verigo podpornih storitev na regionalni, nacionalni, pa tudi evropski ravni, kako povezati ta pristop in kako zagotoviti dopolnjevanje vseh vidikov. Osredotočil se bom predvsem na ta zadnji vidik, To je bistvo sporočila Evropske komisije, ki govori o majhnih podjetjih v velikem svetu. Naj najprej omenim splošen pristop podpore, ki že obstaja. Vredno veste, da imamo tukaj 300 javnih programov, s katerim naj bi pomagali tem podjetjem pri internacionalizaciji. Ali je ta pristop ustrezen, ali je dovolj učinkovit, Business Europe meni, da te javne storitve podpore nedvomno predstavljajo določen ustrezen nabor orodij, tako da lahko majhna in srednja podjetja vlagajo in se pojavljajo na tretjih trgih izven Evrope. Ampak po našem mnenju ta nabor orodij ni dovolj optimiziran in majhnim in srednjim podjetjem ne omogoča dovolj, da v celoti izkoristijo iztrezen globalni potencial nekaj vrzel, vrzeli je pri ponavljanju storitev in nismo zagotovili ustrezne sinergije pri povezovanju akterjev. Ravno zato podpiramo predlog komisije, ki pravi, da moramo zagotoviti evropsko razsežnost pri zagotavljanju storitev za majhna in srednja podjetja. In tukaj potrebujemo prednostne trge. Ko pa govorimo o evropski razsežnosti, mislim, eh, da ta ni potrebna za vse vidike. Seveda, idealističen vidik je potreben, ampak upoštevati moramo tudi pogodbe. In eh, tukaj imamo velik nabor pristojnosti, ki je v rokah držav članic pri spodbujanju trgovine. Konkurenca med državami članicami je dejstvo in verjetno se to ne bo spremenilo. Edini realističen in učinkovit eh, model bo to za številne podporne funkcije in storitve. Ampak vse funkcije podpore se razlikujejo in eh, tukaj so določena področja bolj dovzetna za evropsko sodelovanje, druga pa manj. Ko pa govorimo o konkretnih rezultatih podpore, ali je to lahko strateški vir za podjetje, pri določenem področju to velja, drugače pa je to včasih eh, tudi neutralna storitev in potrebujemo gospodarstvo obsega, če naj bi zagotovili ustrezne rezultate. Zato priporočamo, da sodelovanje na evropski ravni in tudi izvajanje skupnih pobud za podporo obvelja, če izpolnjujemo dva pogoja. Najprej gospodarstvo obsega in tukaj je združitev sil najboljša možna rešitev, če naj bi dosegli nujno in najnižjo raven učinkovitosti poslovanja pri internacionalizaciji majhnih in srednjih podjetij. Potem drugič rezultat konkretnih ukrepov. To ni strateški ver oziroma to ni nujna konkurenčna prednost poslovanja za določeno podjetje. Potem pregledati in preveriti moramo poslovno okolje, vprašati se moramo, kako lahko upravljamo dobavno verigo. Opraviti moramo oba preizkusa in se vprašati, ali sta obe merili izpolnjeni. Business Europe podpira predlog komisije, ki pravi, da moramo na novo opredeliti naloge med upravljalci storitev na lokalni in regionalni ravni v tretjih državah. Poštevati moramo model sodelovanja, ki bo koristil obem stranem. Potem podpiramo tudi zamisel, ki pravi, da moramo spodbuditi nekakšne informacijske centre, kjer bomo združili eh, strokovno znanje in tudi naše informacije, da bomo vedeli, kakšno je zakonodajno okolje v teh tretjih državah. Dostop do teh informacij pa je treba zagotoviti. tukaj potrebujemo ustrezno kravno organizacijo in tudi lokalne organizacije. Potem pa imamo določena podjetja, majhna in srednja podjetja, ki so del tega konzorcija, druga pa ne. To so osnovne informacije, ki naj bi jih eh, pridobili in zadevajo upravno, zakonodajno, davčno okolje in računovodsko okolje. To so brezplačne informacije. Po drugi strani pa bolj specializirane informacije so na voljo samo proti plačilu. Naj omenim tudi, da v tej luči podpiramo uvedbo finančnih spodbud v okviru programa Kozne. Tako bi spodbujali eh, čezmejno sodelovanje, tako naj bi strokovno znanje med eh, upravljavci in izvajalci storitev ustrezno dopolnjevali. Potem podpiramo tudi komisijo, ko pravi, da moramo narediti nekakšen zemljevid že obstoječih storitev, da moramo videti, kjer že obstajajo modeli pametnega sodelovanja, kje so te priložnosti. Vztrajamo pa pri tem, da na tem seznamu zauzamemo kakovosten pristop in se vprašamo, kakšne so te storitve, ali so dovolj kakovostne ali ne, in da podamo ustrezno ceno. Kar brez tega se nam zdi, da ne bi lahko ne bi mogli vzpostaviti ustreznega in učinkovitega sodelovanja. Naj pa sedaj komentiram tudi organizacijo EN, ki ima 600 partnerjev. To je mreža, ki se je najprej ukvarjala z inovativnimi pristopi, z iskanjem partnerjev, a potem pa se je posvečala tudi internacionalizaciji v kasnejši fazi razvoja. Če smo prisluhnili tem eh, članom znotraj naše organizacije, so nam rekli naslednje. Mreža EEN v državah članicah, je razvejena. Tukaj so različni rezultati. Včasih eh, so ti odzivi bolj pozitivni, drugič eh, spet bolj negativni, če upoštevamo ravnopravljeni storitev. Vse je odvisno od eh, posamezne nacionalne države v odročenih državah velja, da storitve EN niso ustrezno vključene v ta sistem, da niso ustrezno usklajene z nacionalnimi oziroma regionalnimi pobudami na tem področju. Posledično je prišlo do prekrivanja in neučinkovitosti. V prihodnosti bi, po našem mnenju, organizacija EEN morala biti veliko bolj proaktivna. Kaj imam v mislih? recimo, aktivno eh, naj bi iskali partnerje, kandidate za internacionalizacijo podjetjev, ne bi pa samo čakali, da bi majhna in srednja podjetja potrkala na njihova vrata. Veseli smo, da se komisija zaveda te potrebe in eh, da tudi ona misli, eh, da mora to težavo še nekoliko rešiti. Potem pa ocena delovanja EN. Danes ne temeljiti samo na grobih statističnih parametrih, mislimo, da potrebujemo kvalitativne podatke. Oceniti moramo, kaj je s storitvami, ali so ustrezno prispevale k temu, da se je podjetje lahko uveljavilo na mednarodni ravni. Potem izboljšanje vloge EEN bo odvisno tudi od tega, ali bo ustrezno prilagodila model vodanja in upravljanja trenutni model upravljanja in vodstvena struktura nista ustrezni, kar pomeni, da partnerji EN niso ustrezno upeti v te strukture. Predvsem to velja za določena poslovna združenja. In eh, leta niso prednostno opredeljenja v programu dela EN. To je težava in mislim, da se moramo ustrezno odzvati nosilce odločanja moramo pozvati, eh, da te sisteme prilagodijo in veseli smo, da se komisija tudi posveča tem vprašanjem. Načelo stalnega izboljšanja, po mojem mnenju, mora veljati na vseh področjih delovanja. Podpiramo namero komisije, ki pravi, da naj bi se ocenil in optimiziral celoten portfelj podpore za evropska majhna in srednja podjetja v tretjih državah. S tem bi izboljšali učinkovitost eh, na stroškovni, pa tudi drugih ravneh. Tukaj moramo predvsem upoštevati program Kozme. V tej oceni moramo izpostaviti, ali se izpolnjujejo določeni pogoji, ali lahko te dejavnosti ustrezno izvajamo, ali pa je potrebno oblikovati nove dejavnosti. Bolj obsežna ocena mora vključiti eh, tudi uh, poslovne centre za podporo majhnih in srednjih podjetij, potem sodelovanje in pobude pri tvorjenju grozdov in tudi programi usposabljanja so nujni. Biznis Europe podpira tudi to, da bi zagotovili internalizacijo majhnih in srednjih podjetij tako, da bi oblikovali grozdov, o tem smo že govorili, podpirali pa bi tudi konzorcije ustrezne mreže. Izvozni konzorci so po našem mnenju ena izmed najboljših rešitev. To predvsem velja za izvozno usmerjena podjetja v tem sektorju. Veseli smo tudi, da komisija pripravlja pobudo in da bo vključila tudi transnacionalne konzorcije, da bo tudi usposobila ustrezne vodstvene kadre v teh grozdih in konzorcih. Ob koncu, gospe in gospodje, mi dovolite, da predstavim bolj obsežen strateški okvir delovanja. Racionalizirati moramo pristop pri internacionalizaciji majhnih in srednjih podjetij in tukaj potrebujemo vse evropske politike. To smo veliko krat spregledali. V mislih imam predlog, predlog o prenovi direktive, ki je upoštevala zahteve bank pri kapitalu in veseli smo, da bo sedaj parlament ustrezno proučil to vprašanje. Potem še ena stvar nas skrbi. Strategije lokalizacije, ki smo jim priča v številnih državah v sponu kar pomeni, da velika evropska podjetja morajo sodelovati z lokalnimi dobavitelji na področju manjih in srednjih velikih podjetij. Mislim, da se mora Evropska unija odločno zapostaviti temu pristopu. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo Karlu Hartlibu, predstavniku Avstrijske gospodarske zbornice. President Desatori, uh, ladies and gentlemen, members of, uh, distinguished members of European Parliament, I'm talking uh, to... Spoštovani poslanke in poslanci, govorim vam kot eh, praktik, ki se ukvarja s tem področjem že več kot 20 let. Eh, Evropska gospodarska zbornica je ustanovljena 1848. 1946 je bila ustanovljena v takšni obliki, kot je danes, ima 440 tisoč eh, podjetij. 99 odstotkov teh podjetij je malih in srednjih podjetij, od 100 tisoč eh, so enosebne družbe. To se pravi, da se ukvarjamo z vprašanjem MSP-jo ter njihove internacionalizacije. VKE, kot jo bolje poznate v Bruslju, se zauzema za to področje. Smo aktivna članica Evropske zbornice naš predsednik je bil dolgo časa predsednik te zbornice, zdaj pa je časni predsednik, podpiramo evropske institucije kot je Evropski parlament in Evropsko komisijo. Smo člani EEN v Avstriji in tukaj smo zelo uspešni, menimo, da je to močan element pri podpori MSP-jem na mnogih področjih je in ravno tudi vlogo v okviru EE e na področju internacionalizacije teh podjetij. Avstrijska gospodarska zbornica ima mandat tudi iz leta 1946 in sicer, da tudi financira sistem eh, promocije eh, zunanjega delovanja podjetij, kot eh, ga poznamo danes. To je organizacija Advantage Austria, iz katere tudi prihajam. Gre za eno najstarejših, verjetno eno najstarejših organizacij za promocijo eh, podjetij v Evropi. Imamo 115 eh, pisarn posod po svetu, ki jih vodijo gospodarstveniki, ki so vključeni kot eh, ekonomski svetovalci v avstrijskih veleposlaništvih. Imamo torej zelo veliko zastopstvo v tujini vsako leto. Svetujemo 20 tisoč avstrijskih industrijskim podjetjem, predvsem malim in srednjim podjetjem ter enosebnim družbam. Organiziramo 1200 mednarodnih eh, dogodkov, posod po svetu, 1250 v Avstriji. Dva milijona publikacij objavimo vsako leto, v njih se posvet, posvečamo vprašanju internacionalizacije. Objavljamo tudi poročila o razvoju na trgu. Imamo tudi platformo z 2 milijona mednarodnih obiskovalcev. Pričemer ne smemo pozabiti na internacionalizacijo, ki se začne doma. Imamo bom dostop do mrežja regionalnih eh, zbornic in zvezne gospodarske zbornice, kar nam daje ključno vlogo na tem področju. Actually, Naj se vrnem na vprašanje, ali spodbujanje trgovine, promocija trgovanja deluje. S tem se bomo morali na evropski ravni še posebej ukvarjati. Tukaj je ključno vprašanje vloge Svetovne banke. Ta promocijska dejavnost deluje, sploh za manj in srednja podjetja, ki nimajo dovolj informacij. Seveda pa je s tem povezan nekaj kriterijev. Agencije morajo biti blizu posameznim podjetjem, pri tem je treba upoštevati lokalno raven ponudbe storitev na nacionalni ravni. Agencija mora odgovarjati poslovnemu svetu, organizacije za spodbujanje trga, ki so preveč blizu javnim oziroma državnim organizacijam, ne bodo delovali. Delovanje pa mora biti jasno za malo in sredina podjetja. Če je delovanje preveč kompleksno, če je upoštevamo preveč akterjev, potem bomo izgubljali mala in sredina podjetja. Tukaj imamo podobnost z eh, položajem na področju administrativnega bremena. Potrebujemo eno točko, ki je tudi dostopna in ki podjetja zaupajo. Kot rečeno, imamo v Avstriji dokaj razvit sistem, ki je blizu podjetjem v okviru Zvezdne gospodarske zbornice v povezavi z lokalnimi zbornicami. Ponujemo storitve avstrijskim podjetjem doma in v tujini. Avstrijska podjetja plačujejo za strukturo in za programe na področju promocije, promocijskih dejavnosti. Podpiramo tudi določene programe, za katere menimo, da prinašajo dodatne koristi. Podpora izvozov storitev, sploh eh, inženjerskih storitev, storitev povezanih z trgovanjem. Podpiramo tudi stvari, ki jih ne bi mogli financirati iz rednih sredstev, ki jih ima gospodarska zbornica. Evropska unija in internacionalizacija, kot na to gledamo danes, to ni nova razprava, komisija se s tem že dlje časa ukvarja. Imamo pa pri nas naše pisarne, ki jih tudi financiramo, komisija pa mora odigrati ključno vlogo, kar ste tudi vi omenjali v vaši predstavitvi. Gre za dostop do trga in trgovinsko politiko. Treba je to deluje, lahko pa bi delovalo še bistveno bolje, lahko bi bilo bolj povezano z interesi Evropske unije po trgovski promociji. Tukaj imamo sinergijo, na kar vplivajo tudi predstavniki držav članic za svojimi gospodarskimi predstavništvi po svetu. Gre torej za zelo relevantno podatkovno bazo, ki ne zajema samo vprašanja povezana z podjetništvom, ampak tudi z problematiko, s katero se srečujejo podjetja. Služba za zunanje delovanje bo, po našem mnenju, iz, okrepila evropsko opozicijo na japonskem, kitajskem. Sam sem sodeloval tudi v poslovnih svetih na tem področju v teh eh, državah. Eh, sodelovali so vse bilateralne zbornice, ki imajo odnose z Japonsko. Tukaj so se ukvarjali z vprašanje standardizacije, regulative, odpravljanje omejitev za trgovanje. Tukaj pa so, je bil še tretji stebr in sicer so bile to organizacije za eh, promocijo, gospodarsko promocijo gospod Rubik je omenjal tudi podjetnike in zastopa njihovih interesov, tega v okviru naše organizacije ne moremo storiti. Za programo ETB -ja za Japonsko, Korejo kažejo, kako lahko te zadeve delujejo na ravni podjetij, s ponudbo usposabljanja v podjetjih eh, na japonskem področju v Koreji s pomočjo strokovnjakov, ki imajo izkušnje na tem področju, večina ljudi, ki so sodelovali z Avstrijo v teh programih, danes eh, delajo eh, na področju odnosov z temi dokaj zapletenimi državami. Kar ne deluje, je eh, servisiranje posameznih eh, podjetij. Tukaj imamo situacijo, ki jo moramo spregledati. Nemčija in Avstrija sta pomembni partnerstvi ki vendar pa tudi veliki konkurent, ki enako velja tudi z Italijo, Španijo, Francijo, tudi Češko, kot tudi vzhodnoevropske države. Celo je vprašljivo, ali lahko dobimo dodano vrednost v prireditvah, kot so razne borze sejmi vprašanje je, kako lahko evropski sistem ponudi neko strukturo, ki bo razumljiva za podjetja, ki se ne ukvarja z Evropo in ne išče rešitve v evropskih institucijah. To je tudi velik izziv, na katerega Evropska unija ni uspela odgovoriti in to je nekaj, kar lahko stori v prihodnosti. Veliki ziv je dostop eh, do trga, to je zelo pomembno vprašanje za evropska podjetja, mala in srednja podjetja ter ostala podjetja. Ne smemo pozabiti, da je večina izvoza usmerjena v ciljne države. Indijo, Kitajsko, Brazilo, tukaj Evropska unija ne bo ključni akter na trgu, bo pa del dobavne verige, eh, dobave eh, avtomobilske industrije, velikim podjetjem na tem področju bodo izkušnje, pridobivale izkušnje in se internacionalizirale. Zato moramo razmišljati o ciljnih trgih, kaj lahko ponudimo za te ciljne trge in kam želimo iti Evropska komisija. S tem, da se ukvarja z državami BRIC, je deloma že vzpostavila eh, sistem, mogoče pri tem ni razmišljala o interesih eh, malih in srednjih podjetij eh, in je in bi bilo tukaj mogoče narediti nekoliko več. Lobistične organizacije lahko marsikaj istorijo, to je pomembno urodje pri podpori evropskim podjetjem, vendar pa mora biti jasno, kaj bo podjetje od tega imelo. Komisar Tajani je v Latinske Ameriki poskušal to spodbujati, sami smo eh, se tega zavedali, še manj pa je bilo to jasno podjetjem, eh, ki naj bi to zadevalo, niso vedeli, kaj naj bi tam dosegli. Na ta način izgubljamo večino podjetij, ki delujejo v Mehiki in drugih latinskoameriških državah. Tukaj potrebujemo tudi standardizirane informacije, tukaj se popolno strinjam z vami. Na tem področju nimamo težav, to lahko naredimo tako da temeljijo na obstoječih eh, trgovinskih organizacijah v eh, Franciji in drugod, ki imajo dobre, dobra predstavništva na najbolj pomembnih trgih. Potem moramo povečati eh, vidnost, prepoznavnost mehanizmov za mala in srednja podjetja in okrepiti obstoječe storitve. Mislim pa, da je to treba vedno gledati z vidika procesa. Če želimo biti uspešni, morajo, morajo podjetja dobiti storitve že doma, ne pa samo v tujini. Zato potrebujemo uveljavljene sisteme eh, zbornic, ki omogočajo svetovanje tem podjetjem. Tukaj je izključna pristojnost držav članic in tukaj prihaja do konkurence, če lahko Evropski parlament eh, podpre ta pristop bilo to dobro, seveda pa politične skupine tukaj ne bodo zastopali enake interese kot eh, doma, zato potrebujemo zaupanje vredne partnerje v državah. Nadalje aktivnosti Evropske unije za podporo MSPM, tukaj se treba smerjati v eh, potrebe, pokazati jasno dodano vrednost, eh, naprimer na ciljnih trgih držav, obrik, Izogibati se moramo podvojevanju obstoječih struktur, to se dogaja, imamo pisarne na kitajskem v isti stavbi. Imamo eh, predstavniško eh, pisarno za Evropsko unijo v kitajski, tukaj imamo podvojevanje istih storitev. Iste storitve ponujajo tudi vse države članice. Pri tem je treba upoštevati načelo učinkovite potrošnje sredstev davko plačevalcev. To vidimo kot naš cilj. Hvala lepa. Najlepša hvala za ti dve predstavitvi. Sedaj pa kar takoj dajem besedo gospodu Ribihu. Ja, Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi povdaril, da ti predstavitvi vsebujeta ključne točke glede prihodnosti Evropske unije, govorim o poenostavitvi, o preglednosti, o jasni ponudbi za evropska podjetja. Pred kratkem sem bil v Braziliji, v Združenih Arabskih Emiratih in v drugih državah izven Evrope in povsod sem ugotovil, da je najpomembnejša eh, tema v gospodarski skupnosti v teh državah eh, olajšanje oziroma poenostavitev vizumskega režima. Eh, mi se že nekaj časa ukvarjamo z tem. Imamo tudi eh, direktivo na to temo in morda bi morali razmisliti o tem, kako bi poenostavili vizumski režim za majhne in srednje velika podjetja, ki aktivno delujejo na področju uvoza in izvoza. Zanimali bi me vaši predlogi na to temo, katere možnosti obstajajo. Drugo vprašanje pa se nanaša na izobraževanje oziroma na priznavanje eh, diplom. Tukaj gre za zadevo, ki je rešena na dvostranski ravni in eh, v prihodnosti bi lahko sklenili dvostranske sporazume med Evropsko unijo in eh, drugimi državami po svetu. Tretje vprašanje, ki se zastavlja, pa je vprašanje dvojnega obdavčevanja. Kaj menite o tem? Je to tema, ki bi jo morala Evropska unija okrepljeno obravnavati? Še prav posebej, ko gre za to, kako uh, bi lahko ukrepili naše uvozno in pa izvozno gospodarstvo. Če recimo primerjamo situacijo z. Uh, Združenimi arabskimi eh, emirati, kjer je davek na delo nič odstoten, pa tudi davek na uvoz, eh, potem smo pač težko konkurenčni. Hvala lepa. Ne. Gospod Krojcman? Ne, gospod Prodi. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Zastavil bom nekoliko bolj splošno vprašanje. V preteklem eh, sedmem okvirnem programu je bilo predlagano, da bi oblikovali evropske tehnološke platforme. Za majhna in srednje velika podjetja, bi to omogočilo lažje sodelovanje tudi na področju raziskav in pa razvoja in sicer boljše sodelovanje z velikimi podjetji. Vendar pa uh, se je v izvajanju pomen te ideje nekoliko izgubil. Tudi če na to pogledam eh, z vidika italijanskih podjetij. obstajajo omejitve v sodelovanju vseh podjetij, ki so oziroma ki se zanimajo za isto vrsto proizvodnje, ki imajo iste interese, kar zadeva okoljske standarde, kar zadeva. Uh, surovine, kar zadeva proizvodne standarde in tako naprej. Torej mislim, da bi morda potrebovali bolj široko zastavljeno sodelovanje tudi na področju raziskav in razvoja. Moje vprašanje pa je, ali bi lahko to pobudo ponovno vključili v eh, program eh, Obzorje 2020 in bi tudi majhna in srednja velika podjetja vključili v eh, razvoj in raziskave. Mislim, da bi lahko tudi tukaj majhna in srednja velika podjetja veliko prispevala. Hvala lepa, Vitorijo Prodi, besedo ima Patricija Toja. Hvala lepa. Zahvaljujem se za ta prispevka, eh, ki eh, sta nam dala veliko snovi za prihodnje delo. Rada bi izpostavila vidik, ki ga je omenil prvi govorec, namreč gospod Kloke. Strinjam se z vamo, da moramo kot odbor za industrijo ponovno posvetiti našo pozornost, kvalitativni in pa kvantitativni oceni omrežja za sodelovanje majhnih in srednje velikih podjetij. Mislim, da je to omrežje nastalo na kakšen spontan način, ampak eh, da delovanja ne moremo prepustiti zgolj spontanosti. Potrebujemo bolj strukturirano delovanje, potrebne so revizije in tako naprej. V nasprotnem pomenu ne bomo mogli zagotoviti enotnosti. In vse skupaj bo prepuščeno slučaju. Torej, zanima me, če bi lahko nekoliko bolj razvili to točko, ki me osebno zelo zanima. Grazie, allora no. Hvala lepa. Nihče več se ni javil k besedi, torej dajem besedo najprej gospodu Danielu Kloketu. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mogoče bi začel v obratnem vrstnem redu, namreč pri zadnjem vprašanju. Ja, kar zadeva EIN, mislim, da je potrebno razmisliti o tem, kaj lahko storimo, za bolj gladko delovanje, potrebno je izkoristiti podjetniške priložnosti. Natančno se je potrebno ogledati tudi strukturo. Imamo skupino, ki vključuje države članice, pa tudi tretje države. Potem pa je tukaj skupina, svetovalna skupina na visoki ravni in še ena skupina, ki je bila organizirana na področju programov podjetništva in inovacij. To je odbor za podjetništvo in inovacije. Pogosto imamo po enega predstavnika na državo članico ali pa včasih dva in problem je v tem, da si ti predstavniki ne ogledajo dovolj ozadje in eh, ne dojamejo v zadostni meri priložnosti, ki se pojavljajo na področju podjetništva. Zaradi tega bi morali oblikovati novo strukturo, kjer bi sodelovali partnerji, namreč eh, raziskovalne institucije, regionalne organizacije, predstavniki eh, podjetništva in tako naprej. Na ta način eh, bi vsi imeli možnost vpliva na letne programe, pa tudi na uh, dolgoročne programe. Vprašanje gospoda Prodija. Mislim, da je bilo zelo dobro. Pozdravljam to vprašanje, kajti nisem imel priložnosti, da bi povdaril, da mora biti internacionalizacija majhnih in srednje velikih podjetij vključena v vse programe e, Evropske komisije na področju, e, še prav posebej pa na področju raziskav in pa inovacij. Tukaj je potrebno spodbujati sodelovanje, kot ste sami dejali, med velikimi in pa majhnimi in srednje velikimi podjetji. Kot na številnih drugih področjih se tukaj učimo sproti. Evropska tehnološka platforma je poskrbela za določeno upanje, kar zadeva to sodelovanje. Dejali ste, da ta projekt ne deluje tako dobro, kot je bilo predvideno, ampak zelo veseli bi bili, če bi v program Obzorje 2020 vključili to sodelovanje, še posebej pa javno-zasebna partnerstva. Zagotovo bo potrebno izkoristiti vse priložnosti. Nobenega dvoma ni. In sedaj sem že v vprašanju gospoda Rubiga, da je, da bi priznavanje kvalifikacij zagotovo pomagalo majhnim in srednje velikim podjetjem, še prav posebej pa mikropodjetjem, ki tudi delujejo na mednarodni ravni. Mislim, da bi bilo potrebno doseči več napredka na področju dvostranskih pogajanj. Nisem izvedenec za davčna vprašanja, ampak, in to je dejal tudi gospod Odik že prej v razpravi, seveda moramo poskrbeti, da natančno nadzorujemo davčni sistem pri nas in eh, da opazujemo tudi eh, davčni režim drugih eh, držav članic. Ne moremo namreč kaznovati investicij in pa operacij majhnih in srednje velikih podjetij. Mislim, da je gospod Rubih zelo dobro izrazil potrebo potem, da preprečimo da preprečimo oviranje uspeha majhnih in srednje velikih podjetij, omogočiti moramo, da bodo lahko ta ponovno investirala oziroma vlagala v, v eh, svojo lasno infrastrukturo. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo Karl Hartlep. No, gospod Ribih, naj se najprej navežem na vaše vprašanje. Mislim, da bi moralo biti s pomočjo Evropske službe za zunanje delovanje bolje zastaviti eh, vizumske režime. Še prav posebej, ko gre za raziskovalce, za znanstvenike, ampak tudi za podjetnike na splošno. Tukaj bi morali najti nekakšna preferenčna pravila in to bi moralo biti možno tudi v okviru šengenskega režima. Mislim, da se lahko strinjamo, da uh, moramo tukaj prioritete in eh, pa nujne potrebe zastaviti drugače. Avstrija je recimo oblikovala nov sistem z eh, rdečo izkaznico, ki omogoča dostop na osnovi kvalifikacij na znanstvenem oziroma raziskovalnem področju. Tudi kar zadeva davčni nadzor, eh, obstaja seveda mednarodna dimenzija. Mislim, da je bil dosežen že velik napredek, kar zadeva priznavanje kvalifikacij. Potrebno je iti še korak naprej. Za nemško govoreče države, kot sta Nemčija in pa Avstrija, z kakovostnim izobraževalnim sistemom, kjer pa se pojavljajo težave z priznavanjem uh, spričeval, je to zelo pomembna tema in še sprav posebej v povezavi z uh, visoko brezposelnostjo med mladimi. Dvojno obdavčovanje, dokler bo uh, davčna politika v rokah držav članic, bomo morali delati v okviru dvostranskih uh, sporazumov, zagotavo pa se lahko nekoliko bolj posvetimo tej problematiki. Mogoče bi morali o tem razmišljati tudi v okviru trgovinske politike in okrepiti pritisk, kar zadeva minimalno obdavčevanje, tako da se bi izognili nelojalni konkurenci. Tema tehnologije. Gospod Prodi. Internacionalizacija tehnologije je zelo pomembna tema. Ravno tukaj je zelo veliko zelo majhnih podjetij, ki želijo delovati na mednarodni ravni in to je uh, sodelovanje z ZDA, z Kitajsko, z Indijo, tudi z Japansko, Japonsko in zato bi zagotovo morali storiti na tem področju še več. Evropska unija je zelo veliko storila na področju razvoja evropskih omrežij, pa tudi na področju uspodbujanja raziskav in pa razvoja. Sedaj pa se moramo osredotočiti na trženje. Veliko verov namenjamo za inovacije, za raziskave in eh, za razvoj in zato nam zelo malo sredstev odstaja za mednarodno trženje in zaradi tega mislim, da bi morali kaj storiti tudi na tem področju. In še Gospa Toja, hvala za vaše pripombe, ampak o evropskem omrežju podjetnikov mislim, da je bilo povedano že vse. Abbiamo... Dobro, s tem smo zaključili tudi tretji del našega današnjega posveta, torej se zahvaljujemo našima izvedencema za njuno navzočnost, lahko se presedete nazaj na svoje mesto. Najlepša hvala. Adesso noi volevamo innovare un po' e chiedere la disponibilità. Zahvaljujemo se za razpoložljivost naših izvedencev in glede na to, da smo privrčevali nekaj časa, to se nikoli ne zgodi, to je velika izjema, ki je povezana z Eh, nizko navzočnostjo poslancev v tej dvorami. Ampak eh, z nami imamo veliko izvedencev, ki bi lahko pred zaključkom gospoda Rubika in pa gospoda Krojcmana še kaj povedali o razpravi, ki je danes potekala. Mislim, da bi to lahko bilo koristno. Torej dajem besedo za zadnji krok prispevkov pred zaključkom? Še našim izvedencem. Mogoče bi lahko podali še kakšen odgovor. Čas je še zmeraj omejen, 4-5 minut, ampak mislim, da bi to lahko bilo koristno. Gospod Lau. Ja, Gospa predsednica, hvala lepa za to priložnost, da ob koncu še podam kratek komentar o današnji razpravi. Še prav posebej me veseli, da smo danes tukaj govorili tudi o mrežu EN in veselim se tudi tega, da smo še enkrat eh, poudarili, da je potrebno okrepiti vlogo EN in da je potrebno vse deležnike v tem omrežju močneje vključiti tudi v izvajanje evropskih programov. Potrebno je prevzeti tudi lastno odgovornost, kajti internacionalizacija na ravni EIN ni zadostno obravnavana, vsaj ne z institucionalnega vidika, tako da smo nekje med dvema ognjema. Imamo izvršno agencijo in pa Evropsko komisijo. In mislimo, da bi bilo korisno, da bi za novo obdobje razpisov po letu 2015 lahko razmislili tudi o boljšem sodelovanju. Veliko je namreč še upravnih bremen, ki jih je potrebno premostiti. In tukaj ne govorim le o majhnih in srednje velikih podjetjih, ampak tudi o vseh deležnikih omrežja EEN. To je spostavil že gospod Kloki. Veliko je še novih tem, ki eh, jih je potrebno obravnavati v okviru EN in drugih struktur. Tukaj gre tudi za izmenjavo strokovne eh, delovne sile, strokovnega osebja. To je pomembna tema ne le v zbornicah pri nas v Nemčiji, ampak tudi v drugih državah članicah. Potrebno je omogočiti kratke pa strokovnjake, pa tudi. Eh, študentske prakse. Zato sem vesel, da smo govorili tudi o izobraževanju. Izobraževanje je ravno tako pomembna tema v eh, naši gospodarski zbornici. ENN eh, mora biti pomembna tema za gospodarske zbornice in ne le neke vrste igrišče za področje eh, zunanje politike. Pomembno se mi zdi vzpostaviti tudi eh, usklajenost med posameznimi dejavnostmi, ki so bile omenjene. Tukaj govorim o notranjem trgu. Seveda pa so za nas pomembne tudi dejavnosti Evropske komisije v tretjih državah in pa pomembno je zunanje delovanje Evropske unije. In tukaj po našem mnenju ni dovolj usklajenosti, ni dovolj doslednosti, poleg tega pa ne upoštevamo tega, kar je pomembno v tretjih državah. V, na področju notranjega trga potrebujemo tudi politično podporo. Tudi eh, dostop do trga je potrebno izboljšati. in ENN omogočiti tudi političen razmislek, kar sicer v tem trenutku ni zaželjeno. Čeprav to vseeno počnemo, ampak to ne moremo početi v okviru EN, ampak v okviru eh, lasnih organizacij. Torej, potrebno je poskrbeti za bolj usklajene strukture in majhnim in srednjim velikim podjetjem je težko pojasniti, zakaj se mora obrniti na Evropski podjetniški center v Indiji, na Kitajskem, eh, v Združenih državah Amerike, če eh, takšnih organizacij oziroma če takšne organizacije dobro ne delujejo niti na evropski ravni. Toliko torej z, z, v zaključek za moje stvar, strani. Najlepša hvala. Grazie, la parola al Alessandro Spada. Najlepša hvala, besedo ima Alessandra Spada. Ja, zelo zanimiv je bil ta pogovor, še prav posebej tisti del, ki se je navezoval na upravno breme. To je zelo pomembna tema za majhna in srednje velika podjetja, kajti. Zmanjšanje upravnega bremena je zelo pomembno za strukturo majhnih in srednje velikih podjetij, v katerih je zaposlenih le malo oseb. Govorili smo tudi o pobudah, kar zadeva pobude. Mislim, eh, da je potrebno razlikovati med različnimi pobudami po eni strani imamo pobude za proizvode, za trg eh, in te pobude ne prispevajo k rasti. Po drugi strani pa imamo pobude za povečanje produktivnosti, za okrepitev konkurenčnosti podjetij tukaj gre torej za investicije v raziskave, razvoj, v internacionalizacijo in eh, to je točka, ki je ključnega pomena. Torej spet se vračam eh, k prostocarinskim območjem. V državah v razvoju so stroški precej niž, nižji, recimo stroški energije, ki so v Italiji zelo, zelo visoki, stroški za energijo. Torej, te stroške je potrebno znižati, tako da bomo podjetjem lahko omogočili, da bodo veliko bolj konkurenčna. In to je tisto, kar eh, se nam zdi še prav posebej pomembno. Sedaj pa še. primerjavi z nekaterimi azijskimi državami. Nekaj časa sem bil aktiven pri pripravi projektov za posamezna območja. In Na teh območjih smo poskrbeli za zelo privlačne pogoje za podjetja, kar zadeva celo delovne sile, kar zadeva obdavčevanje in tako naprej. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Kar pa zadeva obseg podjetij, mislim, da, je, da se je potrebno prizadevati za razvoj, kajti rast bo omogočila eh, rast produktivnosti, ne le ustvarjanje novih delovnih mest. Na ta način bomo poskrbeli za večjo blaginjo in z večjo blaginjo eh, bodo avtomatično nastala nova delovna mesta. Torej, rast, to je tisto, na kar se moramo osredotočiti. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Luke Hendricks. Thank you, Chair. Uh, I would... Hvala lepa. Gospa predsednica, rad bi se odzval na dve temi. Najprej EIN. In tukaj bi se navezal na to, kar je povedala gospa Toja, ko je podprla kvantitativno in pa kvalitativno oceno EIN. Danes smo slišali nekaj prispevkov o dobrem delovanju Evropskega omrežja za inovacije. In ne dvomimo v to, da v nekaterih državah eh, ti uradi dobro delujejo, v drugih pa ta struktura ne deluje ravno najbolje. In to ni povezano le z upravljanjem teh uradov. In tukaj se strinjamo z gospodom Kloketom. Temeljni problem je, da struktura EEN danes ne spoštuje raznolikosti različnih organizacij v različnih državah članicah. Kaj ti? V številnih državah so organizacije majhnih in srednje velikih podjetij zelo raznolike in tukaj ne gre za uh, usklajenost, kaj to pripravljeni smo sodelovati za. Uh, eh, Predpravljeni smo sodelovati z drugimi organizacijami, ampak tukaj gre tudi za sodelovanje z javnimi organizacijami in tako naprej. Kako bi lahko torej zagotovili oziroma kako uskladiti to situacijo, ko se eh, združenje oziroma ko se uradi združenja podjetnikov nahajajo v eh, vladnih stavbah, eh, v ministrstih. Ti uradi eh, bi se morali nahajati pri predstavnikih podjetnikov, kajti te organizacije že imajo izkušnje eh, z sodelovanjem med majhnimi in, majhnimi in srednje velikimi podjetji. Potrebno je torej upoštevati razlike na nacionalni ravni. Sedaj pa k temu, kar je povedala gospa Ford, kajti umenila je boljšo zakonodajo in govorila o možnosti opt-in, torej postopnega uvajanja. Mislimo, da Evropa oziroma evropska zakonodaja ne more biti predmet postop, postopnega uvajanja, kajti Evropa je bila ustvarjena za vse, za vsakega državljana, za vsakega podjetje, podjetnika, torej opt-in za nas ni možnost. Če želimo izboljšati eh, delovanje majhnih in srednje velikih podjetij, potem moramo to storiti za vsa majhna in srednja velika podjetja. Tudi stališče Evropske komisije je, da se lahko odločimo za postopno uvajanje, ko gre za majhna in srednje velika podjetja in pa zakonodajo evropska podjetja se lahko vedno prilagodijo evropski zakonodaji. To je stališče Evropske komisije in to je po mojem mnenju velik problem. Kaj ti evropska zakonodaja ni zapisana z vidika majhnih in srednje velikih podjetij, ampak je zapisana z vidika velikih podjetij in upošteva specifične karakteristike velikih podjetij, tako pa ni prilagojena mikropodjetjem. Najlepša hvala. Grazie, kolega. Hvala lepa. Kolega Guča. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja. Evropska podjetja menijo, da je na evropski ravni veliko preveč birokracije. Včasih so te kritike neupravičene, včasih. Uh, pa so še kako upravičene in to je potrebno upoštevati. Pokazati moramo več razumevanja za stališča eh, naših državljanov. Lahko navedemo dobre in pa slabe primere. Imamo recimo primer občine, ki prejema sredstva iz eh, Evropske unije in potem je bilo eh, preverjeno, ali se sredstva ustrezno uporabljajo in na koncu je bilo rečeno, da so se sredstva ustrezno porabila z majhno izjemo. Namreč majhen znesek je bilo potrebno uh, vrniti nič cela nič devet centa, torej vsa birokracija, ki je bila povezana z to izjemno majhno številko. je pravzaprav brezsmiselna. In to se pogosto dogaja tudi v podjetjih. In parlament je v zadnjem času to tudi v veliko večji meri upošteval, recimo v poročilo Nibler, ko gre za oceno posledic, za presojo vpliva in tudi na tem področju želimo boljšo zakonodajo. Majhna in srednja velika podjetja namreč ne morejo prevzeti nesorazmernega velikega uh, upravnega bremena. Torej, eh, zakonodaja mora biti enostavna, če želimo pridobiti državljane na našo stran. Hvala lepa, gospod Kloki. Hvala lepa gospa predsednica. Mogoče samo prispevek in razmislek o zmanjšanju upravnega bremena, kajti v tej razpravi smo videli precej črno-belo sliko. Na eni strani standardne izjeme za majhna in srednje velika podjetja? To pomeni, da si zastavimo vprašanje, ali naj bi določena evropska zakonodaja veljala za majhna in srednje velika podjetja ali ne. In mi v Business Europe menimo, da gre tukaj za napačno razumevanje tega, kar je predlagala Evropska komisija. Kaj ti, če si natančno preberete predlog Evropske komisije, potem lahko vidite, da to, kar je bilo predlagano, ni standarden postopek izjeme, ampak eh, metodologija presoje vpliva. Na ta način bi lahko dosegli napredek in izkoreninili ta sistem v Evropski komisiji, kjer eh, niso izvajali natančne presoje vpliva za majhna in srednje velika podjetja. Gre za vprašanje, koliko upravnega bremena lahko pravzaprav nosijo majhna in srednje velika podjetja. Potrebno je torej odločiti, da generalni direktorat, ki pripravi določeno zakonodajo, dokaže tudi, da so zahteve za majhna in srednje velika podjetja sorazmerna in da gre za sorazmerno upravno breme za majhna in srednje velika podjetja. In to pobudo pozdravljamo. Kaj ti omenjeno je že bilo, da moramo uspodbujati eh, zaposlovanje samozaposlenih. V Združenih državah Amerike veliko govorijo o izumiteljih v domačih garažah, ampak takšne izumitelje imamo tudi tukaj v uh, Evropi. V Minhnu recimo sem srečal 15 posameznikov, pe, ekipo 15 posameznikov, ki izdelujejo dele za avtomobile. Torej, storiti moramo vse, kar je v naši meri, kar je v naši moči, da se izognemo prekomerni birokraciji za takšna majhna podjetja. Včasih zakonodaja ni sorazmerna in dobro je, da imamo potem poseben režim za majhna in srednje velika podjetja ter še posebej za mikropodjetje. Torej tukaj mislim, da bi bilo potrebno zagotoviti, da je predlog komisije tudi eh, pravilno eh, izvajan, kajti na ta način bomo lahko poskrbeli za inovacije in razvoj. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Hartlep. No, jaz bi podal še en komentar glede situacije, v kateri se nahaja Evropa. Gospod Rubih je omenil, da. 30 odstotkov evropskih podjetij že izvaža izven eh, Evropske unije in to je razmeroma dobra številka. Zastaviti si moramo vprašanje, kaj želimo doseči, če želimo uspodbujati trgovino na, na um, v majhnem obsegu, potem eh, je to povezano z velikimi stroški, potrebno je poskrbeti za ustrezno in poenostavljeno zakonodajo znotraj Evropske unije. Potrebno je zagotoviti veliko pomoč eh, za ponudnike eh, storitev in pa za izvoznike. Torej, evropski sistem mora biti enostaven, to je najpomembnejše. Poenostavitev je tukaj ključnega pomena in tukaj seveda govorim o zmanjšanju upravnega bremena. To bi predstavljalo najboljšo podporo evropskim podjetjem, tako bodo evropska podjetja lahko rastla in bodo uspešno tekmovala z podjetji iz eh, držav, kot so recimo države Brika in tako naprej. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa dajem besedo še predstavnici komisije, predstavniku komisije in potem poročevalcu. Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil za vso izraženo podporo danes do povdne, za podporo našemu predlogu za internacionalizacijo majhnih in srednje velikih podjetij. To je seveda zelo jasno izraženo tudi v poročilu gospoda Rubiga, kar zadeva eh, Evropsko omrežje eh, podjetij. Smo si seveda zapisali vse pripombe in eh, vemo, da bo potrebnih veliko izboljšav v tem omrežju, ravno kar pripravljamo tudi kazalnike za eh, to omrežje in sicer v okviru programa Kozme in to bo zagotovo pozitivno vplivalo na omrežje. Vendar pa je potrebno tudi to področje zelo eh, pozorno proučiti, namreč partnerji so izbrani na osnovi razpisov, prihodnje leto bomo imeli nove razpise, lahko pridobimo boljše partnerje, potem bomo morda imeli boljše predloge in eh, to lahko seveda Evropska komisija samo pozdravi dobro pa moramo delovati tudi na kraju samem, vendar pa je vse to odvisno eh, tudi od eh, organizacij gostiteljic. Od tega je odvisno tudi, v kolikšni meri lahko majhna in srednje velika podjetja uporabljajo prednosti notranjega trga. Končna ocena programa inovacije, partnerstva, bo še sledila, pokazalo pa se je že, da so uporabniki omrežja zelo zadovoljni, kvantitativna ocena pa pravi, da smo v zadnjih petih letih, odkar obstaja program CIP, um, da je bil učinek tega programa 400 milijonov evrov. In to ni zanemrljiva številka. To je posledica udeležbe eh, majhnih in srednje velikih podjetij v procesu odločanja v Evropski uniji. Tukaj govorim o povratnem mnenju z strani majhnih in srednje velikih podjetij, ki poročajo o ovirah, na katere so eh, naletela na notranjem trgu. Komisija ima potem možnost, da te pripombe preveri in na ta način prouči tudi, v kolikšni meri eh, so programi in pobude za majhne in srednje velika podjetja tudi eh, učinkoviti. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Rjubih. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil za to razpravo, kajti za vse nas je zelo pomembno, da te probleme vedno znova definiramo in da vedno znova iščemo rešitve. Zahvaljujemo se tudi za širše izkušnje, ki smo jih na ta način zbrali. Eh, mnenje različnih organizacij je za nas zelo, zelo pomembno. Odločilnega pomena je, da v Evropi razvijemo več eh, proizvodov, več storitev, ki jih bodo kupovali ljudje povsod po svetu in to mora biti naše temeljno načelo. Kako torej to doseči? Mogoče bi za to namenili ne le nekaj milijard, ki jih je zaenkrat predvidenih eh, v okviru evropskega financiranja, mogoče bi lahko imeli tudi nacionalno sofinanciranje eh, Eh, tega instrumenta eh, garancij. Države bi se morale udeležiti tudi pri eh, tveganju, recimo, da bi 20-odstotno maržo eh, zagotovili tudi za garancije. to bi bil eh, instrument, ki nam bi eh, lahko bil v veliko pomoč eh, in ki bi spodbudil investicije za uh, majhna in srednje velika podjetja. V zaključek želim povedati še, da imajo ljudje povsod po svetu željo, da bi več zaslužili, da bi imeli več denarja v žepu. In uh, tisti, ki se je pripravljen uh, v ta namen izobraževati, si tudi zasluži takšno priložnost in na to nikakor ne smemo pozabiti. Hvala lepa, gospod Rübih in še gospod Krojcman. Ja, najlepša hvala za vse pobude, ki smo jih danes slišali. Nekaj točk je bilo, uh, za katere si prizadevam tudi sam. Zarisati moramo jasne meje med programom Obzorje 2020 in programom Kozme. Pomembno je zagotoviti udeležbo podjetij v teh programih. Poleg tega bi morali kar se da enostavno oblikovati poročila in mogoče bi lahko alternativno zastavili definicijo majhnih in srednje velikih podjetij, namesto da je ta definicija zastavljena kumulativno. Proti temu nimam nič. Eh, vsekakor pa je potrebno, da damo jasno znamenje podjetjem da jim jasno povemo, pri katerih programih lahko sodelujejo. Poleg tega pa moramo okrepiti tudi področje prenosa, namreč ugotavljamo, da ni eh, dovolj naslednikov za eh, prevzem podjetij v družinah in zaradi tega mislim, da bi morali zagotoviti tudi sredstva za prepis podjetij, tako da bi lahko ta podjetja potem živela tudi v prihodnosti pod novim vodstvom, z novimi idejami in tako naprej. Še enkrat najlepša hvala za vse eh, pobude, ki smo jih danes slišali jasno, pa mora biti, da mora biti program Kozme zastavljen kar se da enostavno. Potrebno se je izogniti upravnemu bremenu v največji možni meri, tako da bodo podjetja, ki želijo sodelovati v tem programu, tudi dejansko imela možnost, da v njem sodelujejo. Najlepša hvala. Bene, Laura, ring... Dobro. Zahvaljujem se vsem izvedencem v imenu, v imenu celotnega odbora za industrijo, razvoj in energijo. Hvala lepa tudi kolegu Rubigu in kolegu Krojcmanu. Zaključujem z tem delom naše seje. Čez nekaj minut pa bomo začeli z razpravo z komisarjem Oettingerjem, ki je že prispel in bo čez približno 4 minute tukaj. Bene, cominciamo. Dobro, začeli bomo kar takoj. Kaj ti na voljo imamo samo pol ure? Torej smo časovno res zelo omejeni. Zato vas lepo prosim, da zasedete svoje mesta. Dobro. Zahvaljujemo se komisarju Oettingerju za njegovo navzočnost. Na voljo imamo vse skupaj 40 minut. Kar takoj bom dala besedo komisarju Oettingerju za njegov prispevek tudi vas bomo časovno omejili, deset minut imate na voljo, tako da bomo potem lahko zastavili še vprašanje. Izvolite. Gospa predsednica, najlepša hvala, da ste me ponovno povabili na redno izmenjavo mnen glede delovnih, glavnih delovnih področji komisije na področju energetske politike in energetike, ki smo pri sprejemanju zakonodaje, pripravi zakonodaje in kje so naša težišča dela v letu 2012, pa tudi naša težišča za naslednje leto. Tekoče delo najprej. Sestanki triloga se nadaljujejo na področju energetske učinkovitosti, kjer imamo predlog eh, Evropske direktive, pa tudi, kar zadeva mednarodne odnose torej kar zadeva našo zunanjo energetsko politiko. Poročevalcem eh, parlamenta se zahvaljujem za dobro sodelovanje in vidim možnosti, da bi pri obeh temah eh, sprejeli odločitve v naslednjih tednih. Pri mednarodnih sporazumih bi vam bil zelo hvaležen, če bi kot parlament lahko nekoliko pritisnili in podprli ukrepe, kajti države članice pri vsem, kar določa neke splošna načela, samo v omejenem eh, smislu zainteresirane za delovanje Evrope na ozven. Očeri zvečer smo imeli ministre za energetiko iz Azerbajdžana, direktorja iz Aškabada v Bruslju na obisku pri vodenju trilateralnih eh, pogajanj za določenje mandata za transkaspis eh, kicevovod, plinovod. Tukaj potrebujemo bolj močen skupni glas na vzven. In v tem smislu je tudi naš predlog, za katerega prosimo vašo podporo, predvsem danes večer pri pripravi nadaljnih sestankov. Energetska učinkovitost. Tukaj se s parlamentom dosledno borimo. Gre za zavezujoče ukrepe, za instrumente, ki bodo dejansko delovali. Svet moramo prepričati v to, da. 20 odstotkov, ki smo si jih zastavili cilj, ne moremo doseči z njihovimi predlogi. V Danci smo našli dobrega partnerja in še pred eh, koncem junija želimo doseči eh, rezultate. Pogoji za to so dani. Tretji zekoč priprava zakonodaje so offshore platforme za črpanje nafte in plina. Tukaj imamo odprta pogajanja, pri katerih napredujemo. Države članice večinoma ne podpirajo direktive, temveč želijo uredbo želijo namesto uredbe direktivo, ki jim omogoča večji manevrski prostor pri oblikovanju lastne zakonodaje. Tudi tukaj potrebujemo vašo podporo. Pripravljamo tri sporočila, ki so za vas tudi pomembna. Kot prvo, naše sporočilo glede tega, kje smo na poti do doseganja notranjega oziroma enotnega trga in drugič, kje smo pri nadaljni iz eh, gradnje in spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije na področju transporta, pa tudi eh, proizvodne energije, elektrike. In potem še naše sporočilo glede CCS-a. Še vedno smo prepričani v nujnost eh, shranjevanja oglikovega dioksida. Pred kratkim sem bil v Bernu na Njonorveškem, kjer so zagnali velik demonstracijski obrat, šest projektov smo sprožili z vašo finančno podporo. Z eno milijardo jih podpiramo in naj bi jih izvajali posod po Evropi. CCS ne napreduje najbolje, zato je več razlogov. Eh, cena emisij CO2, sistem ETS ne deluje najboljše, 6-7 evrov ne prinaša spodbud, ki bi jih potrebovali za to drugič so tukaj stroški, pa tudi postopki odobravanja, ki delajo težave. V nekaterih državah, naprimer v Nemčiji, nimamo nacionalne zakonodaje, ki bi to omogočala, torej izvajanje naših eh, evropskih ciljev še ni zagotovljeno. Vseh tri točka bomo pripravili sporočilo in na vsak način sem pripravljen na poglobljene razprave z vami. Nekaj več časa bomo potrebovali za naše stresne tiste. dobili smo poročilo Ensrega. E, to poročilo je dobro v mnogih pogledih, vendar pa ga je treba še poglobiti in dopolniti, predvsem glede vprašanja, kakšno varnostno stanje vlada v naših e, jedrskih elektrarnah v primeru zunanjih e, faktorjev, naprimer paca letala. Tega vidika Ensreg še ni dovolj podrobno poročil in poročilo pride kasneje, kar bo osnova za pripravo bolj poglobljene evropske zakonodaje na tem področju. Kar zadeva energec, eh, ki kaže pot eh, Evropa 2050, eh, tukaj so potekali zanimive razprave in želimo podati zavezujoče cilje 2020-2020 za leto 2020 ali bomo prevzeli vse tri cilje 20 odstotkov, tako da bi prišli do, ali naj pridemo do višjega cilja za CO2, za obnovljive vire energije, za uh, energetsko učinkovitost in kako bomo poleg tega reaktivirali naš eh, sistem ETS tukaj. Skupaj s kolegico Hedegard poskušamo pripraviti predlog v drugi polovici tega leta. Kolega Lemunja je pristojen za vprašanje oblikovanja okvira za uhajanje oglika, kjer želimo določiti, kaj dovolite državam članicam, da bi jo preprečili eh, izvoz emisij CO2, da bi preprečili to uhajanje in ugotovili, kakšne so omejitve za države članice v posameznih eh, industrijskih sektorjih in v kolikšni meri lahko ponudimo subvencije energetskim podjetjem. Potem bomo nadaljevali z delom eh, na evropskem proračunu. Veste, da bomo v drugem polletju v razpravah z državami članicami se morali boriti za naš mehanizem za povezovanje Evrope in eh, energetsko infrastrukturo, imamo dobre argumente, da bi 1 do 1,5 eh, milijard eh, evrov dobili za sofinanciranje v energetske terminale, eh, v obnovljive vire energije in podobno. Prosim vas, da se za to zavzemate v vaših državah, članicah. Evropsko moramo investirati v evropsko energetsko infrastrukturo to pomeni prihranek, če bodo države članice pozamično načrtovali in investirali, bo bistveno dražje. Samo primer, vzemimo področje Baltika, Danska, Nizozemska, Luksemburg, Francija. Če se zauzemamo za offshore eh, parke, veternic in jih bomo uh, načrtovali in investirali na evropski ravni, bo to stroškovno ceneje kot za posameznih 6-7 eh, držav, če bi to počele same. Potem imamo tukaj mehanizem za povezovanje Evrope in naslednjem letu pride naš predlog za projekte skupnega evropskega interesa. Tudi tukaj samo en primer. Trenutno smo priča zanimivim eh, razvoju v vzhodnem območju sredozemlja, Grčija, Turčija in tako naprej. Tam trenutno vrtajo, gre za vprašanje, ali imamo nek volumen plina pod morskim dnom. potem bo treba poskrbeti za eh, prenos, eh, transport plina iz eh, tega območja in tukaj so določena pričakovanja. Pri čez mejnem načrtovanju za električne vode in plino vode aktivni na vseh področji in to je tudi težišče našega dela v tem letu, v naslednjem letu glede na novo sedemletno obdobje finančnega načrtovanja. In še zadnja točka, standardizacija pametnih omrežij in pametnih števcev ter eh, mreženje ECT-ja in ICT-ja in eh, naš projekt eh, pametnih mest kje želimo podati vzorčne primere za to, kako lahko oblikujemo mesta prihodnosti z IKT strukturami, tudi na področju preprečevanja prometa. Tukaj želimo razvijati skupne projekte, razvijati dobre prakse za Evropo in to ponuditi celotni Evropi. To je nekaj težišč našega dela v tem letu in za prvo polletje leta 2013. Bom odgovarjal na vprašanja povezana s tem, pa tudi na vsa druga vprašanja. Eh, raziskav na področju energetike nisem omenjal, čeprav je to eno od eh, težišč našega prihodnega dela in tudi proračunskih sredstev. Hvala. Hvala lepa. Komisar Oettinger, kolegica De Castilla. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, hvala lepa, gospod komisar. Zato, da ste ponovno z nami v okviru strukturiranega dialoga. Pogledali smo si situacijo na različnih področjih, o katerih razpravljajo. Nimamo veliko časa, vendar bi začela z tem, ki ste jo omenjali na koncu ali skoraj na koncu predlog eh, komisije za mehanizem povezovanja Evrope, razvoj energetske infrastrukture mora potekati usporedno z razvojem infrastrukture na področju IKT. to mora, se morati mora znajti v pametnih omrežjih. Komisija je tukaj pripravila oziroma bo pripravila zakonodajni predlog, kar zadeva razvoj pametnih omrežij. To bo načeljni pravni okvir, znotraj katerega bomo lahko dali spodbudo, ki jo v tem trenutku potrebujemo. Kolegica Herzog. Uh, hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar, da ste danes z nami. Redni sestanki z vami v odboru, uradno pa tudi neformalno zunaj parlamenta, so zelo pomembni. Naše sodelovanje je tako bistveno boljše, kot je bilo to v preteklosti. Kot socialisti si želimo, da bi lahko v prvem branju pripravili uredbo o energetski učinkovitosti upamo, da bomo čim prej lahko zaprli ta dosje in zahvaljujem se Briti Thompson, poročevalki iz SND. Tudi dansko predsedstvo si tukaj zelo prizadeva za hitro rešitev. Mislim, da bo dobro, če bomo začeli z energetsko učinkovitostjo čim prej, ne da bi izgubljali čas na tem področju, tako da se z vami popolnoma strinjamo. Ker sem poročevalka za Evropsko zunanjo energetsko politiko, o čemer bomo govorili danes popovdne. Danes bomo glasovali o tem in pokazali, da smo eh, se enotni v Evropskem parlamentu. Skupaj z poročevalci esenci smo bili zelo proaktivni in mislim, da smo veliko dosegli in upam, da bo komisija, komisiji všeč naš eh, predlog. Bomo seveda izvajali pritisk na države članice, kajti menimo, da države članice morajo razumeti, da je solidarnost eh, ključnega pomena na področju energetike. Zato spodbujamo vse ukrepe držav članic, ki grejo v tej eh, smeri. Imamo pa tudi korake v drugo smer, ki se prav tako dogajajo. Nestrpno pričakujemo eh, vaše predloge za jesen. Naj pa povem, da nas nekoliko žalosti, da stresni testi še niso zaključeni, kot do junija, kot je bilo obljubljeno. E, ta, to poročilo si želimo dobiti čim prej, seveda pa razumemo, da je treba najprej upoštevati varnost, tako da je bolje počakati na poročilo komisije, ki bo temeljito, ne pa da dobimo ne pa polno poročilo v mesecu junijo. Nekatere odločitve v nekaterih državah članicah so problematične. Sodelovanje v mednarodnih organizacijah je in neplačevanje članarin ne prispeva k dolgoročnemu razvoju. Poleg eh, mehanizma za povezovanje Evrope in energetske infrastrukture si želimo nek ustrezen načrt za energetske raziskave. To je pomembna zadeva to ni nujno vaše področje, vendar ste to omenjali, ker sem mačarka, upam, da boste eh, uspešno pravili pogajanja z Azerbajdžanom. Na to resnično upam, zaradi tega, ker menim, da Evropa tukaj mora doseči napredek. Hvala. Grazie, miškužo, da... Najlepša hvala. Žal, ampak moram ustrajati. Naš čas je zares omejen. V nasprotnem primeru ne boste vsi dobili besedo. Fiona Hall. Hvala lepa. Gospod komisar, za ta koristni pregled na tem, kaj se dogaja, še posebej pozdravljam vaš povdarek na podrobni pripravi in temeljiti pripravi poročila o stresnih testih, tako da bomo zagotovili večjo varnost jedrskih reaktorjev. Dve zadevi, ki jih eh, po mojem mnenju niste omenili, vsaj ne neposredno. Pričakujemo predlog komisije eh, že dve leti. Zdi se mi, da je vašem kolegiju prišlo do. Um, moment, eh, Vaš predlog za to področje. Potem pa imamo tukaj eh, tudi platforme za črpanje plina in eh, nafte na tem eh, področju. Si države članice želijo uh, direktive na mesto uredbe, boste vi pripravili direktive na mesto uredbe za to, da bi pospešili zadeve. Hvala lepa. Najlepša hvala. Oh, Spa Hanems. Hvala lepa. Tudi sama bi nekaj eh, vprašali glede aktualnega in bodočega dela eh, na vašem eh, področju, gospod Oettinger. Oettinger. Kar zadeva stresne teste, me zanima, kaj natančno naj bi ugotovili pri dodatnih obiskih v jedrskih elektrarnah v Evropi. Dejali ste, da naj bi se ukvarjali z vprašanji, kar zadeva zunanje vplive. kako bo to rešeno. In upam, da boste razložili, zakaj naj bi pri teh dodatnih pregledih šlo. Me zanima, ali boste v jeseni že imeli soglase držav članic, da boste predelali direktivo o varnosti, jedrski varnosti, ali so države že signalizirali le da bo Evropska unija sprijela skupne enotne standarde eh, za jedrsko varnost na najvišji ravni. To je v prvem poskusu eh, propadlo. Kar me prav tako zanima, zaradi, ker se ukvarjate z tem vprašanjem, eh, glede na izkušnje iz Fukushime, kako vaši strokovnjaki ocenjujejo trditev Japoncev približno leto po nesreči, da je obrat zdaj pod nadzorom, kaj ti poročila, ki dejansko prihajajo iz Japonske, demantirajo strokovnjaki, ki so obiskali eh, samo obrat, da nič, pravijo, da nič ni pod kontrolo, da se še vedno zvišuje temperatura ljudje. Tudi v večji oddaljenosti živijo z visoko obremenjenostjo, z radioaktivnim sevanjem. Zato me zanima kakšne scenariji Fukushime ali strokovnjaki o tem razpravljajo. Naši scenariji so doslej izhajali iz tega, da bomo imeli enake izkušnje kot v Černobilo, tako da bo eh, najprej prizadeti en reaktor, ne pa več in eh, da se bo to zgodilo na ne gosto poseljenem območju, to pa je ravno nasprotju z dejanskim stanjem v Evropi, torej kakšna so razmišljanja o pripravi eh, varstva pred nesrečami na takšne scenarije. Um. Madam Chairman, Commissioner, can I apologize? Hvala lepa, gospod komisar, gospa predsednica. Opravičujem se, da sem nekoliko pozen, žal sem bil na sestanku drugega odbora. Bi me pa še posebej zanimali, več pripomili glede odkrivanja zalog plina v sredozemlju, eh, kar je povezano z oskrbo z energijo v Evropske uniji. Tukaj bi nas zelo zanimala razpoložljivost novih virov pred našim pračem. Potem je tukaj vprašanje, kako eh, bo prišel ta eh, plin eh, do nas oziroma na, plin do nas preko Cipra verjetno in Turčije. To bi bilo običajno. Zanima me, če lahko nekaj več poveste o tej zadevi. To je prav gotovo ena od prioritet pri pridobivanju teh virov komisija bo prav gotovo sprejela ustrezne ukrepe, da bi reševala diplomatske probleme z Turčijo, tako da ti ne bi ovirali izkoriščanje teh virov. Hvala. Grazie, Hvala, Sosa Wagner. Bien, quiero agradecer al señor comisario Eti. Eh, hvala lepa. Gospodu Ettingerju se zahvaljujem za njegove, njegovo predstavitev, bi pa podal nekaj pripomb. V Evropi imamo polemiko, kar zadeva eh, varčevanje, po drugi strani pa eh, gospodarsko rast. To sta si dve nasprotujoči si temi. To, kar gospod Oettinger počne na tem področju, je zelo pomembno, vendar pa berem v španskih eh, časopisih. Mislim, da je bil ta članek objavljen tudi v drugih časopisih po Evropi. Tukaj smo imeli omenjenega gospoda Oettingera, gospoda Westervelja, ki je naj bi podpisal izjavo in sicer v smislu, da Evropa temelji tudi na energetski politiki, energetski strukturi, gospod Westervelja in gospod Oettinger, Oettinger pa to počnejo. To zelo nenatančno, vse skupaj ljudje ne razumejo najbolje. Mogoče bi nas lahko informirali tukaj, še boljše pa bi bilo, če bi informirali državljane o možnostih, ki obstajajo. Más, eh, más... Mogoče v medijih, eh, mogoče bi medijem lahko to nekoliko bolj živahno predstavili, tako da bi to državljani razumeli. Eh, sploh eh, na vašem področju lahko na tem veliko naredite. Kolegi, prvo minuto, kratko. Dobro, zdaj po koordinatorjih so na vrsti kolegi za eno minuto. Gospod Krocman. Hvala lepa, gospa predsednica. Omenjali ste temo podpore v trilogu, v katerem naj bi komisija dobila več informacij. Mi vas popolnoma podpiramo, kajti menimo, da če želimo oblikovati evropsko energetsko politiko, moramo vedeti tudi, kaj se dogaja znotraj Evrope, kakšne so pogodbe, kje je mogoče kaj spremeniti. Moje vprašanje je, kako vidite možnosti, saj vedno govorimo o veterni energiji, o povezavi sever-jug, kako vidite možnosti energetske politike na področju električne energije v, v povezavi vzhod-zahod. Imamo zelo različne pokrajine, ko govorimo o proizvodno energije, tukaj imamo tudi obnovljive vire in podobno. Zelo dobro bi bilo vse te vire povezati in dobiti skupne, skupna obmreža. To je klasični evropski eh, projekt, pri katerem bi morali sodelovati države članice. Kje vidite možnosti, da bi prevzeli pobudu tudi na tem področju? Tukaj bi bilo mogoče prihraniti veliko eh, denarja, če ne bi mislili samo nacionalno, ampak eh, bi tukaj vodili evropsko energetsko politiko. Še eno vprašanje prebral sem ta roadmap 2050 in tam je, je zapisano tudi nekaj o demografskem razvoju. Tukaj imamo različne scenarije. Ta demografski razvoj tukaj sploh ni omenjen, če pogledamo. Eh, v, na Nemčijo, kjer naj bi prišli z 80 na 60 milijonov eh, ljudi, bi prihranili tudi nekaj CO2. -ja. To bi seveda lahko bila tudi rezerva v tem kaži podo za leto 2050, načrtu za 2050. Hkrati pa moramo okrepiti prizadevanje za varčevanje z energijo. In še zadnje vprašanje, ne vem, če boste lahko na vse to odgovorili v kratkem času. Govorili smo o dobavah plina. No, če ni časa, bomo to naredili kdaj drugič. Priložnosti bo prav gotovo dovolj. Kolega... Najlepša hvala, kolega Rojl. Gospod komisar, najlepša hvala za obisk. Hvala lepa tudi za to, da pri stresnih testih je, eh, niste hektični, tako kot nekatere države članice. Boljše je, da traje nekoliko dlje, pa dobimo dobre rezultate. Eh, dve konkretni vprašanji, kar zadeva trgovanje z emisijami, o tem ste že spregovorili obstaja možnost, eh, da bo komisija spremenila pogoje za trgovanje z emisijami CO2? Govorili ste o drugačnih cenah. A komisija razmišlja o tem, da bi posegla v ta sistem? Drugo vprašanje, ker zadeva te eh, emisijske certifikate, rezultate vidimo v Nemčiji. Ena železarna je že zaprla zaradi tega, ker so stroški previsoki. Kako lahko kdaj lahko pričakujemo, da bo tudi komisija eh, postala aktivna glede oblikovanja subvencijske politike. Trenutno stanje je nemogoče. Govori, v Evropi govorimo o odpiranju novih industrijskih lokacij in tukaj zapiramo industrijske obrate, ker jih ogrožamo z napačno politiko. Najlepša hvala, gospod Balčitis. Pače komisarje, taip pat už pateiktą įsami informaciją. Hvala lepa, gospod eh, komisar, za izčrpne informacije, ki ste nam jih podali. Mehanizem za povezovanje Evrope. Sodelovanje med eh, posameznimi institucijami je seveda zelo pomembno, vendar pa smo v krizi. Smajkuje nam denarja. Se je pa pokazalo, da se določeni viri uporabljajo v politične namene. Govorili ste o do 1,5 milijard eh, sofinansiranja, kar pomeni, da bi tukaj moral se vključiti tudi zasebni sektor, vendar pa kapital ne pozname ja. In lahko bi se zgodilo, da bo sta dve tretjini kapitala porabljeni v gospodarstvu. In potem bodo imeli ponudniki kapitala velik vpliv na gospodarske dejavnosti. Ne vidite tukaj posebnega tveganja, če bo zasebni sektor vlagal v tako pomembne energetske mreže. In še zadnja minuta za kolarsko bobinsko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 dejali ste, da pripravljate poročilo o notranjem trgu, še prav posebej za področje energije. Kdaj bo to poročilo predstavljeno, je moje vprašanje. Ali bo to uh, poročilo v stilu name and shame, ali pa bo to poročilo, v katerem bo predstavljena celotna politika, izvrševanje te politike ali bodo zapisane zaveze, ki jih države članice niso izpolnile in tako naprej. Če sprejmamo nove zakone, moramo poskrbeti tudi za dosledno izvajanje že obstoječih zakonov. Potem pa eh, Connecting Europe. Zanima me, ali bodo sredstva iz eh, skladov za kohezijo za manj razvite države, če jih lahko tako imenujem, ali ne bodo eh, ti, eh, ta sredstva izgubljena z vzpostavitvijo tega programa Connecting Europe. Hvala lepa, sedaj pa še gospod komisar za sedem minut, da odgovorite na vsa ta vprašanja. Ne vem sicer, kako vam bo uspelo. Ich bin von den Programmen Connecting Europe Facility überzeugt. Pripričan sem v programe mehanizma povezovanje ETC in energija se mi zdi ta povezana, pa tudi transport, promet. Tukaj potrebujemo strežno podporo Evropske unije za to, da bi realizirali čezmejne evropske projekte. Brez evropskega pravnega okvira nacional, no, načrtovanje ne bo ustavljeno, se bo nadaljevalo in premalo se bo zgodilo na čezmenem področju. Nič proti, nimam proti kohezijskim eh, program, programom za regionalni razvoj, vendar pa se tudi tukaj postavlja vprašanje, kako eh, dobiti proračun, ki bo rahlo rasel, kajti pristojnosti Evropske unije so se povečale za Lizbonsko pogodbo. Vprašanje je, ali bomo dobili po drugi strani proračun, ki se bo zmanjšal. Nekatere države želijo samo 0,8 eh, odstotkov evropskega socialnega mm, proizvoda oziroma domačega proizvoda, nekatere države pa se zauzemajo 1,1 do 1,2 odstotka. Tukaj smo vsi na isti strani. Želimo si doseči, da se proračun vsaj ne bi zmanjšal, da bi celo nekoliko rasel. Industrija raziskave in inovacije so najpomembnejše področja, če želi Evropa ostati ali postati konkurenčna. Poročilo o notranjem trgu bomo pripravili v oktobru. Gre za vprašanje, ali smo izveli vse svežnje povezane z notranjem trgu, gre pa še za več, ali delujejo tržni mehanizmi je okvir za subvencije pošten in kaj moramo narediti za to, da bomo dejansko dobili pravi enotni trg za transparentnostjo, konkurenco in z poštenimi enakimi pogoji za vse. Poročilo bomo pripravili do oktobra, takrat ga boste tudi dobili. Vprašanje, kdo? naj bi imel v lasti in kdo naj bi investiral v energetsko infrastrukturo oziroma omrežja. Za naše električna omrežja dajmo od 150 milijard evrov, ki jih bomo potrebovali. Evropski proračun tega ne more narediti, tudi posamezne države članice tega ne more narediti, samo z zasebnim investiranjem bo to šlo. Vendar pa potrebujemo jasno regulativo, jasno ureditev in jasna pravila za notranji oziroma enotni trg če bo notranji trg deloval in regulator v državi članici opravljal svojo funkcijo, potem zasebne investicije ne predstavljajo nobene nevarnosti, zaradi tega, ker morajo investitorji upoštevati pravila za prenos, za dostop tretjih strank, za transparentnost in tako naprej. Zdaj ste vprašanje energetskega, kaj že pota, roadmapa, kar zdaj je prognoza uporabe energije. Tukaj treba upoštevati tudi zmanjševanje prebivalstva, če upoštevamo demografski eh, razvoj. Eh, za ta faktor moramo dopolniti našo oceno. Se strinjam. Naslednji teden bomo slišali čarobno besedico rast več, ko bomo govorili o eh, rasti, bolj bomo padali v recesijo. Evropa ne raste več in mogoče na dolgi rok sploh ne bomo mogli več in ne bomo hoteli več rasti. Mogoče moramo z spremembo naše družbe in gospodarstva tudi brez rasti opraviti svoje naloge povezane z proračunom. Prirastov, ki se zmanjšuje, družba, ki se zmanjšuje, ne more rasti na dolgi rok. Zato je vprašanje proračunske konsolidacije in delovnega trga ter investicij v prihodnost, v izobraževanje, v infrastrukturo treba omogočiti. Ne moremo računati avtomatsko z 3-4 odstotki rasti. Države, kot je Poljska, bodo še rasle. Tiste države, ki pa so že nasičene, na, nasičene eh, narodne ekonomije ne bodo več mogli rasti z takšno stopnjo kot v zadnjih eh, desetletjih. Tako ne bomo mogli reševati tekočih problemov. Pa še nekaj, 13 eh, tisoč milijard evrov imamo domačega proizvoda, letno eh, se zadolžimo za 600 milijard novih. 600 novih milijard. Če ne bomo mogli odplačevati naših dolgov, že to pomeni, da se bomo morali skrčiti, da bomo morali iti v recesijo z 600 eh, milijardami smo financirali naše gospodarstvo, našo gospodarsko rast. In eh, to, tega ne bomo mogli ohraniti tudi ne na kitajskem ZDA ali eh, v, na arabskem polotoku, kajti drugače se bo vse obrnilo v negativno smer. Govorimo tudi o človekovih pravicah v zdaj v Ukrajini, na kitajskem pa ne govorimo o tem vprašanju, zakaj, ker kitajsko potrebujemo, Ukrajine pa ne. Kitajsko potrebujemo zaradi novih eh, naročil, eh, zaradi državnih obveznih, ki jih ja prodajamo in zaradi tega smo odvisni od kitajske in nismo prepričljivi pri zastopanju človekovih pravic. Eh, kar zadeva proizvodno aluminija, Gospod Trolj, trenutno se pogajam z vsemi proizvajalci aluminija. Tukaj gre ne samo za ETS, ampak za to, da je cena električne energije v Evropi enostavno previsoka. Če moramo imeti 40 odstotkov stroškov za energijo, za elektriko, z vešanjem te cene odzemamo dobiček tem podjetjem, to se pravi, da eh, delajo ta podjetja izgubo. Zato določena, eh, določene dežele v, v Vesvali, naprimer v Nemčiji, morajo razmišljati o tem, ali bodo imeli energetsko intenzivno gospodarstvo, potem se treba ukvarjati z uhajanjem oglika in osrezno izravnati stroške. Cena elektrike ki je v Nemčiji pogojena z mnogimi dajatvami. 48 odstotkov je državnih dajatev v ceni elektrike in če se bo to še povečevalo, potem ne bo mogoče več proizvajati aluminija, bakra, jekla, nerjavnega jekla, papirja. Tudi kemijska industrija ne, bi, ne bo več eh, mogla preživeti, vse ne na dolgi rok. Zato nas čakajo zelo težavne odločitve. Eh, cena je dvakrat višja v, kot v ZDA, tudi cena plina je bistveno višja kot v ZDA. Ne zauzemam se za plin iz skrilavcev, nikakor ne, ampak eh, ZDA proizvaja lastni plin za 20 odstotkov stroškov cene, ki jo plačujejo mi za uvoz eh, plina. Glavno, da imamo mi urejen svet pri nas. Kar zadeva Cipr in Turčijo, zelo napeto vprašanje. O tem bi lahko poglobljeno razpravljal. Bojim, borim se za zaključek energetskega poglavja z državo kandidatko. Mogoče bi lahko imel ta plin eh, tudi pozitivno vlogo, pomerjočo vlogo. Se bo tudi Grčija prišla eh, do plina na ta način, pa tudi Cipr. To je vse odvisno od tega, kako varna in zanesljiva bo skrba za plinom iz teh virov. Če bo Cipr proizvajal plin in bi ta plin lahko prišel v Evropo, je vprašanje, ali bomo po morju zgradili eh, cevovod, plinovod eh, preko velikih razdalj ali pa je bolje peljati eh, plinovod skozi Turčijo. To je lahko ključnega pomena za sredozemsko regijo. 6.7. junija, gospod Harms, bom v, na Japonskem in, in tam se bom pogovarjal z vsemi temi vseh tih vprašanjih. E, po tem obisku vam bom lahko pisno podal odgovor na vsa vaša vprašanja. Sam menim, da Fukushima predstavlja veliko tveganje. Ne glede na to, ali je zadeva pod e, nadzorom ali ne, gre pa za to, da je vse skupaj še zelo nevarno za. Eh, prebivalstvo na širšem območju. Kar zadeva stresne teste, eh, prosim vas za razumevanje. Bolj sem za temeljitost kot eh, za hitrost. In treba bo preveriti, kakšno škodo lahko povzroči padec letala na jedrsko elektrarno, na ohišjo in na samem jedru reaktorja. Videli boste, kaj se dogaja, to se bo dogajalo v temeljino v Eisenheimu in drugih jedrskih elektrarnah v naslednjih tednih in eh, mesecih. Želim si, da bi dobili rešitev v trilogu, sploh eh, v to zaupam, ker eh, danci to vodijo zelo suvereno. Tukaj gre za določanje standardov skupaj z evropsko industrijo, z industrijskimi združenjami cen in cene lek. In upamo, da bomo dobili enotni evropski standard ILUK je naslednja zadeva pri ILUKu. Sem mogoče argumentiral premalo. V komisiji imamo druge ljudi, ki so vsega, pristojni za to vprašanje. Kolegica Hedegard in eh, sam se skupaj borijo za skupni predlog, ki bo, upajmo, v kratkem sprejet v komisiji z nekoliko zamude, pa še vedno v ustreznem roku ga boste dobili v parlament. Najlepša hvala, gospod komisar. Žal mi je, da sem vas prekinila, ampak opravičiti se moram tudi tolmačem, ki so ostali tukaj deset minut dlje. Hvala lepa. Še enkrat, gospod komisar, zahvaljujem se vam v imenu odbora. Ponovno eh, pa se bo naša seja nadaljevala v 15. uri, ko bo z nami komisar Tajani. Hvala lepa.